v te med panelisti, da nimamo ni, nobenega predstavnika malih in srednjih podjetij. Če gre za prihodnost evropske industrije, bi to lahko odigralo določeno vlogo in če se vam to zdi nekoliko ironično, če lahko na koncu povem še nekaj ironičnega. Presenetilo me je, da na panelu, na katerem govorimo o prihodnosti, imamo predstavnika Daimlerja Chryslerja. To je podjetje, ki je pravzaprav živelo samo v preteklosti. No, eh, zadnje je bila posrečena zadeva. Vendar pa eh, gospod ni tukaj kot predstavnik Damila Krajslerja, ampak kot je predsednik eh, tehnološke platforme. Torej je to napačna navedba. Ogotovili boste, da tukaj niso samo predstavniki velikih industrij, ampak tudi ljudje, ki so eh, velike osebnosti in na različnih mestih delujejo na tem področju in so zaposleni deloma v podjetji, tehnoloških platformah, v združenjih in ugotavlja, kakšni so kriteriji in težave za prihodnost evropske industrije. To je za nas eh, osrednje vprašanje, o tem smo že večkrat govorili in tudi skupaj smo se odločili, da bomo to razpravo poglobili. Mm, konec meseca bomo imeli pri nas eh, komisarja za industrijo in zato je dobro, če danes eh, malce pogledamo, kako zgleda zadeva v eh, realnosti in da se pogovorimo mm, z odgovornimi glede tega, kako bo šlo naprej v mm, vsaj štirih letih od sedaj. Charles Chichester. Hvala lepa za vašo izjavo in naj izrazim tudi razumevanje za eh, vaš položaj. Vsi smo bili z vami in smo to povedali. In kar zadeva 25 let moj, eh, mojih izkušenj, ko sem še delal v pravem eh, svetu, v eh, srednjem gospodarstvu, je dobro, da gospod Bütikofer izraža zanimanje za mala in srednja podjetja in ima to hm, v mislih mogoče bi eh, lahko popravil eh, to, eh, kar manjka na našem programu, če bo gospod Bütikofer nekaj več povedal o eh, težavah malih in srednjih podjetij. Hvala lepa za vaše razumevanje in eh, prijazno obravnavo tega težkega vprašanja, zato se vam zahvaljujem. Zdaj pa začenjamo z eh, razpravo. Za predstavniki, ki smo jih povabili, eh, sem se dogovoril, da če tudi gre za mm, zelo pomembne osebnosti, da poskušajo biti še nekoliko krajši pri svojih eh, predstavitvah, kot je tukaj predvideno, tako da bomo imeli vsi priložnost postaviti vprašanje. Vsi se zavedamo, da se je težko držati eh, časa. Če dovolite, mogoče je to malce neprijazno. Eh, pri nas imamo prakso, da vklopimo um, uro, tako da vidite, koliko časa je poteklo od vašega začetka, tako se boste lahko potem orientirali, na koncu ne bomo vsi pod stresom, ker bo treba končati. Lahko začnemo in vrstni red je takšen kot v vabilo, kot prvega pozdravljam gospoda Eberharda Besja iz Evropske tehnološke platforme za zagotavljanje prihodnosti. proizvodnje v Evropi. Gospod je zelo odgovoren za to področje, ima tudi rezultate ustreznih raziskav, zato prosim gospoda Besija, da začne. Na vaši desni strani je gumbe, ki ga morate vklopiti. Gospod Rojl, spoštovane gospe in gospodje, mm, spoštovane gospe in gospodje predstavniki v odboru ITRE, danes sem tukaj in naj še enkrat povdarim kot predstavnik Man of Future. To je 2500 pred vsem malih in srednjih podjetij, ki so se organizirala v tej tehnološki platformi in razmišljajo o tem, eh, kako bo zgledala prihodnost eh, proizvodne tehnike v Evropi in kje morajo biti prioritete, tako da bo Evropa napredovala na tem področju. Zato sem tudi zelo hvaležen za vprašanje eh, kolega Bütikoferja bi pa povedal še nekaj, Daimler, upajmo, ni preteklost, to je čisto druga zgodba, ampak o tem lahko govorimo na drugem mestu. Eh, ne bi se želel spučasti v te zadeve, zaradi tega, ker sem tukaj eh, izključno kot eh, predstavnik malih in srednjih podjetij, ki jih imamo veliko v Evropi, ki so uspešna in ponavadi jih najdemo samo v senci velikih dogajanj. Najlepša hvala za vabilo na današnjo razpravo, za priložnost, da odgovarjam na vaše vprašanja. Priznati moram, da je tema, ki ste, ga, ki ste jo postavili za to razpravo, da me je presenetila. Evropa brez konkurenčne industrije sploh eh, ni predstavljiva, kajti brez močne industrijske aktivnosti. Eh, Evropska unija ne bo dovolj eh, trdna, da bi se soočala z vzdrževanjem široko zastavljenih zdravstvenih in socialnih sistemov. Danes imamo črpanje 30 odstotkov in to se je pokazalo tudi v vseh statistikah. Eno industrijsko mesto posredno ali neposredno financira še dve ostali industrijski mesti, zato je zelo pomembno, da industrijo ohranimo v Evropi in jo še izgrajujemo naprej. Za vas, kot eh, člane tega odbora, je pomembna prihodnost eh, industrije, zato bi omenil nekaj pomembnih točk, naprimer eh, trajnost ali vzdržnost, ki ima različne cilje, gospodarske, socialne in ekološke eh, cilje. Finančna kriza nam je zelo jasno pokazala, kako pomembna je trajnost oziroma vzdržnost za nas, ne samo na področju okolja in varstva resursov, ampak tudi na področju finančnih trgov in ustvarjanja dobičkov. To sem prevzel od eh, gospoda Potočnika, bivšega komisarja. Ta izjava mi je bila zelo všeč, saj je povezana s tem, kar želimo v prihodnosti tudi sami doseči. Kaj smo se naučili iz krize? In sicer, da je realno gospodarstvo osnova za rast, za poslovanje in eh, socialno blaginjo. In socialna blaginja je danes še posebej pomembna. Zelo pomembno eh, pa je tudi, da se industrijska proizvodnja ukvarja z vsemi tremi aspekti eh, trajnostnega razvoja. Proizvodna danes pomeni, In tukaj bi vas opozoril na srednjo sliko, pomeni velike dobičke, gre za osnovo za eh, bodočo eh, družbo na osnovi znanja, okoli 20 odstotkov je že danes inženirjev v proizvodnji tega, mar se kdo še ne ve, proizvodnja je visokotehnološko razvita in s tem se proizvajajo tudi visokotehnološki proizvodi mnoge tehnologije se povezujejo v neko skupno ponudbo. Proizvodnja je vidka in čim bolj čista, takšna naj bi bila, in po možnosti naj bi potekala v okolju z ničnimi emisijami in eh, to so naše zamisli, ko smo pripravljali naše predloge. Evropa eh, evropska raziskovalna inovacijska politika spreminja svojo perspektivo in eh, težišče postavlja na izzive družbenega razvoja. Eh, od eh, potiska proizvodne do vleka trga prihajamo v tej filozofiji. Tako da prehajamo iz 7. Eh, na 8. okvirni program za spremembo te perspektive. To je povezano z gospodarskim eh, uspehom in zato pravzaprav gre. Inovacije so v proizvodih in v storitvah, ki se prodajajo na trgo. Eh, družbeni izzivi pa definirajo tudi potrebo, kot je čista energija, trajnostna mobilnost in tudi vzdržna industrijska proizvodnja za ne, dinamično in konkurenčno Evropo potrebujemo rast in industrijsko vodilnost in vzdržnost. To so nujn in zato nujno potrebujem tudi inovacije. Evropa torej potrebuje, upam, da sem bil tukaj jasen, eh, inovativno industrijo, da bi dosegala eh, to rast. Rast, ki je potrebna za to, da se soočimo z izzivi prihodnosti, Evropa 2020 je tukaj kaži pot. Zato pa morata Evropska unija in zasebni sektor eh, še bolj tesno sodelovati in vzpostaviti okvirne pogoje za dačen razvoj, potem bo imela evropska industrija in Evropa tudi svojo prihodnost. Najlepša hvala. Hvala lepa za to zelo jasno in kratko, ter je drnato predstavitev in predajem besedo takoj eh, kolego Geru Masu. Najboljše, da zamenjate mesto, to bo nekoliko lažje. Zaradi tehnologije prihodnosti, ki je samo na enem mestu za celotno prihodnost.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 Hvala lepa, predsednik. Dobar dan, gospe in gospodje. In hvala lepa za priložnost, da vam povem nekaj o tem, kaj lahko gradbeništvo ponuja za obnovljeno od, uh, Evropo. Zahvaljujem se vam tudi za pohvale in zahvaljujem se vam za to pobudo, ki je zelo pomembna za danes. Za nas je zelo pomembno zvedeti direktno od vas, katere so vaše namere. Tu uh, nastopam v imenu. Uh, European Construction Technology Platform, torej v imenu te platforme, moramo se zavedati, da prvič v zgodovini arhitekti, konzultanti, podjetja, eh, ki dobavljajo eh, pač eh, materijale vsem in tudi uporabniki gradbeništva so združeni v platformo in oblikujejo program za prihodnost skupaj. Torej, z tega zornega kota bi rad izrazil naše mnenje in bi vam povedal, da se moramo zavedati, da gradbeništvo pomeni predvsem mala in srednja velika podjetja. Nekaj podatkov. Torej, iz eh, nedavno opravljene študije v Združenem kraljestvu ugotavljamo, da naložbe v gradbeništvo eh, tako ja, neposredno imajo učinek eh, torej, ja, volana, vzvoda, ki znaša skoraj trikrat isto naložbo v druge gospodarske dejavnosti. le malo se steka v uvoz. To, kar se uloži na lokalni ravni, ima potem m, mm, posledice tudi na lokalni ravni. To, kar se uloži na nacionalni ravni, ima posledice na nacionalni ravni. To pomeni, da gradbeništvo je dobro ukoreninjeno v posameznih regijah v Evropi s 3 milijoni malih in srednje velikih podjetij. 95 odstotkov se stavljajo male in srednje velika podjetja. Torej, to, kar a, neposredno uložimo, Eh, recimo v eh, žile gradbeništva uložimo v žile Evrope. In vrednost teh naložb je veliko večja. Nedavna norveška študija je dokazala, da za norveško gospodarstvo vrednost teh naložb znaša približno 20 krat eh, samo naložbo samo osnovno naložbo. In eh, če se pogovarjamo o gradbeništvu, seveda govorimo o zelo veliki industrijski panogi. Gre za približno 10 odstotkov BDP-ja in eh, gre za 30 odstotkov eh, industrijskih dejavnosti. Tukaj je napisano 18 plus 10, na desni strani je 28 odstotkov in delež tega predstavljajo storitve, delež tega pa proizvodna. Ena tretjina pa eh, odpada na gradbeništvo. Se pravi, da imamo dober vpliv na gospodarstvo. Približno 50 milijonov ljudi je zaposlenih v dejavnosti, ki so kakorkoli povezane z gradbeništvom. Torej, ena šestina delavcev v Evropi. Se pravi, da predstavljamo res dober delež, gre predvsem za delavce, ki delajo v malih in srednje velikih velikih podjetjih. In torej eh, MSP imajo potem določen učinek tudi na druge gospodarske panoge, namreč kar mi proizvajamo in gradimo, potem bo uporabljajo tudi druge panoge. Smo torej neke vrste notranji. Um, gra, graditelji eh, družbe in torej, če želimo kaj spremeniti, moramo spremeniti stvari od znotraj, naprimer eh, energetika, infrastrukture in eh, potem bomo si, tudi si ogledali primer staranja prebivalstva. Začnemo, začnemo z energetiko. Torej, eh, poraba energije v Evropi je povezana z. Eh, grajenim okoljem, torej z gradbeništvom. In če želimo biti neodvisni od, uh, ara, od arabskih držav in od Rusije, kar zadeva dobavo energije, pomeni, da moramo dati prednost gradbeništvu. Ne sme biti dvomo v zvezi s tem, kaj potrebujemo predvsem. Potrebujemo moramo torej doseči to, da lastniki, ki, eh, kar, kjer, ki jih je približno 20 milijonov, ne, oprošam se, 200 milijonov, torej ti ljudje morajo postoriti nekaj za to, da uh, Eh, bodo njihovi domovi eh, bolj varčni na energiji. Vi nam lahko pomagate v tem smislu s tem, da oblikujete določene pravne okvire, zato da bomo ljudi nekako potisnili v pravo smer in da bodo vsi prispevali k temu, da njihov dom bo eh, uporabljal manj energije. Mi smo zapletena panoga, hkrati pa tudi panoga, ki si mora postavljati cilje in če imamo jasen cilj na obzorju, potem mi mi smo takoj, stopimo takoj v akcijo. To je značilno za ljudi, ki delajo v tem sektorju. Tukaj se razvija cela veriga dejavnosti, ki povezuje univerza z raziskovalnim svetom, z malimi in srednjimi podjetji. Drugi primer, ki sem ga želel predstaviti, zadeva infrastrukture. Dober delež infrastruktur v Evropi pomeni prevoza. Uh, potem eh, prevo, pre, oziroma prenos eh, vodnih virov in druge oblike prenosa. Tudi dober del te infrastrukture je že zastarela in jo je potrebno nadomestiti. To je prvi, prvi vidik. Po drugi strani ugotavljamo, da prihaja do močne urbanizacije, ki a, eh, pritiska na same infrastrukture. Torej, infrastrukture so veliki ziv za nas. moramo pomisliti tudi na mobilnost, ki mora biti povezana z varčno uporabo energije, z varnostjo, z različnimi oblikami eh, prevoza. Moramo se zavedati tega, da večji del naših viaduktov in mostov, zato da vam podam konkreten primer iz vsakdanjega življenja, so bili zgrajeni v 60. in 70. letih. Eh, prejšnjega stoletja, s tedanjimi pričakovanji, se pravi za neko dobo 50 let. Teh 50 let smo že presegli in kaj bomo počeli zdaj s to infrastrukturo? Torej, tukaj imamo celo vrsto pomembnih vprašanj, ki si jih je treba zastaviti. Morda. Mor, ali se zavedamo, da vsako leto prihaja tudi do poplav, do smrtnih žrtev? To vidimo na televiziji. Imamo na milijarde škode, ki jih povzročajo poplave, naprimer. In to je nekaj, kar a, eh, je treba poštevati, če, nekaj, kar moramo popraviti. Torej, kako bomo naše infrastrukture spremenili v bolj zanesljive, predvsem v mestnih predeljih? Se pravi, drugače povedano, katere so naše naloge? Naša naloga je to, da ustvarimo infrastrukturo, ki bo usklajena z večjo urbanizacijo v naši družbi. In še tretji primer, in tukaj s tem zaključujem, torej tretji primer je eh, drugi, drugi pome, druga pomembna težnja v Evropi, ki zadeva eh, zdravstvo in staranje prebivalstva eh, v Evropi. Tako kot vidimo iz grafa, prebivalstvo eh, narašča v Evropi, to, da tudi obseg delovne sile se zmanjšuje, se pravi, da ta razkorak se povečuje. Kaj to pomeni v praktičnem smislu? To pomeni, da prebivalstvo nima dovolj posebnih poslov, sklopi namenjeni za starejše ljudi. V Franciji so oblikovali neko študijo, ki se je zelo jasno izrazila ta pojem. Kaj pomeni staranje prebivalstva? Pomeni, da starejši ljudje so manj mobilni in se pravi, zaradi tega imajo manj stikov. Starejši ljudje, ki imajo manj stikov, bodo imeli eh, različne težave v svojem vsakdanu zaradi zdravja, naprimer slabšega zdravja. Če želimo stvari a, eh, izboljšati in če želimo starim ljudem zagotoviti dovolj eh, prostora, zato da bodo bolj mobilni, imeli več stikov, moramo prilagoditi našo infrastrukturo. Drug zelo enostaven primer. Ugotavljamo recimo, da trgovine zdaj postajajo vedno večje, vedno bolj se oddaljujejo od mestnih središč, predalec za stare ljudi. Stari ljudje potrebujejo vsakdanje stike, eh, grejo nakupovati v sosednjo trgovino in eh, torej eh, samo ustroj mestnega jedra mora biti prilagojen ljudem, tako da bodo tudi starejši ljudje lahko zahajali v trgovine vsak dan. To je majhen primer, ampak gre za zelo velik korak, če pogledamo na na številke v tem grafu. In torej, gospod in gospodje, kaj moramo storiti? Zakaj gre pravzaprav pri vsem tem? Moramo zgraditi neko družbo, kjer je moč eh, dobro živeti in naložbe v gradbeništvo ustvarijo veliko dodano vrednost. Od izzivov, eden od izzivov, pred katerimi se nahajamo, je to, da eh, dosežemo, da lastniki eh, Eh, poslopi, stavb eh, so spodbujeni prek nekega pravnega okvira. Torej, in tudi sama industrija, sama panoga se mora spremeniti in sicer na podlagi ustreznega pravnega okvira, zato da se ne bomo osredotočili zgolj na proizvodno, ampak zato da bomo prevzeli tudi odgovornost za prihodnost, za um, same recimo. Uh, funkcije, ki jih bodo imele naše stavbe, ki morajo zagotoviti tudi recimo prihranek na energiji. Ne smemo samo izolirati stavbe, ampak tudi sama uh, energetska poraba v stavbah se mora zmanjšati. Torej, gradbeništvo mora postati odgovorno in se zavedati vloge za prihodnost. In torej, gospe in gospodje, to obnavljanje temelji tudi na raziskavah in torej na umestnikih z drugimi sektori in dobri spodbudni ukrepi nam bodo pomagali pomagali tudi, eh, da se razvijamo v to sfer. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, profesor Mas. In sedaj vabim naslednjega predavatelja, to je gospod eh, Gabriel Krim. Spet zamenjava mest. Hoffentlich weiß nachher noch jeder, wo er sitzt, hinter dem richtigen Schild. Herr Gabriel Krien ist wissenschaftlicher Direktor. Gospod profesor Gabriel Kren je znanstveni direktor eh, tehnoloških raziskav v francoskem komisarijatu za jedrske in alternativne energije in je tudi bil pretekli predsednik Evropske družbe za raziskavo materijalov, se pravi, tudi ni predstavnik kakega podjetja. Prosim, hvala lepa, gospod eh, predsednik, spoštovani člani odbora ITRE. V veliko veselje mi je, da lahko danes tu govorim. Naj predstavim eh, kratko razmišljanje o sektorju IKT in zlasti o industriji polprevodnikov. V tako splošnem pogovoru eh, kot danes moram seveda izpostaviti pomen naše evropske industrije in naj tudi povem, da sem ustanovitelj eh, treh eh, MSP-jev, ki delajo z visoko tehnologijo, tako da sem tudi jaz predstavnik MSP-jev. Predsednik odbora je torej zastavil vprašanje, kam gre ta sektor in kateri ukrepi morajo biti sprejeti na ravni eh, Evropske unije, držav članic in industrije, zato da pač lahko prevzamemo vodilno vlogo. Najprej sektor IKT in sektor polprevodnikov predstavlja veliko priložnost za Evropo in zlasti za majhna in srednje velika podjetja. Kot vidite tudi na tej sliki, eh, je če dalje več sistemov, ki uporabljajo čipe iz silikona in in uh, majhen eh, silicija in uh, tu uh, se moramo zavedati, da so računalniki samo majhen del uh, tega. Pomisliti moramo tudi na uh, pametne naprave, na ugrajene procesorje mm, in pomisliti moramo na celotno okolje. In tukaj gre za uh, trilijone uh, naprav, ki uporabljajo uh,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 Evropa se mora osredotočiti na te potrebe družbe. Se pravi, kje so ta področja? To so energija, zdravstvo, avtomobilski sektor. Vse to so področja, ki uporabljajo te proizvode. Nekateri govorniki pred eh, menoj so že omenjale eh, starajočo se družbo, se pravi, tu je zelo podrobno, po, po, pomembno medicinsko eh, področje in tudi povprečna res, rast v zadnjih treh letih je bila zelo velika eh, na tem področju in Evropa pa je tudi eh, kos temu, da poskrbi za ključne trge, kot so zdravstveni, avtomobilski, industrijski in tako naprej. Eh, in poglejte tudi desno stran prikaza. Eh, tu vidimo, da so evropska podjetja na samem vrhu ali pa na drugem, tretjem mestu, kar zadevajo tržne deleže in to je seveda dobra novica. V Evropi se soočamo tudi z globalnimi eh, izzivi, naprimer eh, eksplozija stroškov za raziskave in razvoj, potem soočamo se seveda tudi z eh, konkurenco iz azijskih držav, potem pa se moramo zavedati, da se spreminja tudi tehnološka veriga, veriga vrednosti in soočamo se tudi številnimi drugimi izzivi. Če si ogledamo tudi vprašanje povezano z razvojem in raziskavami, opravičujem se za kompleksnost te prikaza, vidite tukaj 150 eh, do 300. Eh, to je eh, torej prikaz eh, eh, čipov, prevodnikov in uh, čipov in uh, vi, uh, tu uh, seveda so prikazani tudi stroški in na drugi strani pa vidimo tudi faktor uh, povečevanja stroškov za raziskave in razvoj. zaradi vsega tega, zaradi stalnega razvoja in zahtev, vidite tukaj, da se je Eh, bistveno spremenilo področje IKT-ja tako v Evropi kot tudi na mednarodni ravni. Tu vidite prikaz od leta 2001 do leta 2009 in število večjih pomembnih podjetij, ki proizvajajo eh, na tem področju, se je bistveno zmanjšalo in to nas eh, seveda postavlja pred številne izzive. In eh, na desni strani vidite, da je ostala samo še ena evropska družba, ki proizvaja. Se pravi, število se je zmanjšalo od 15 na 5 eh, velikih podjetij. Eh, Francozi bi rekli, da so se stvari postavile na glavo. Pravzaprav eh, tu gre za dramatične premike in spremembe eh, na področju IKT-ja. in tudi programi Evropske komisije se morajo s tem vprašanjem soočiti. In če si potem ogledamo proizvodnjo po eh, svetovni ravni eh, CMOS, eh, to so silicijevi čipi, tu so ostali Intel, IBM, ki ima tudi cel podporni ekosistem okoli sebe, potem ST, potem pa Samsung eh, in TSMC. Eh, to pomeni, da imamo zelo majhen ekosistem. Tu imamo samo primer ekosistema za IBM. Začnimo spodaj. Tu imamo skupno platformo za proizvodnjo, tukaj imamo IBM eh, skupaj s Samsungom in če si ogledamo naprimer povezave na področju raziskav, tu imamo pač te eh, raziskovalne organizacije, raziskovalne povezave. Potem imam tudi poseben uh, prikaz za ST, to je grost uh, za industrijo polprevodnikov v Evropi. Uh, mi potrebujemo grozde, mi jih moramo ustvarjati. Mi potrebujemo podporo tako na ravni regij, kot tudi na nacionalni in evropski ravni. In tukaj pri prikazu za Evropo vidimo, da smo pred devetimi meseci imeli tri lokacije, na katerih se je proizvajalo Dublin, Intel, potem Grenoble, uh, eh, ST uh, eh, z IBM-om in v Dreznu. In tam je EMD in ta pravzaprav eh, lokacija je že zaprta in se je preselila in eh, na podlagi tega vidite, kako dramatična je situacija v Evropi. Kaj lahko storimo? Mislim, da moramo narediti premik naprej in da potrebujemo nove vrste ekosistemov v sodelovanju uh, med različnimi regijami v Evropi, med različnimi mesti, med različnimi univerzami in podobno, smo poskušali poiskati nove parametre znanja, ki bi omogočili hitrejši razvoj. In sedaj nimamo več samo izobraževanje, industrijo in uh, raziskave. Tu potrebujemo še ozemlja, teritorije, to so regije, mesta, potrebujemo regionalne povezave, integracijske uh, centre in teritorijalne integracijske centre. Samo na ta način bo lahko Evropa konkurenčna. Evropska evropske institucije in zasebni sektor morajo sodelovati in moramo pač imeti teritorijalno eh, sodelovanje. Poglejmo si Saško, ki je prispevala eh, k povečanju konkurenčnosti eh, Nemčije in Grenoble je majhno mestece 120 tisoč prebivalcev. To je nekaj takega kot Silicon Valley v Franciji. E, dobro je, da smo s tem pravzaprav že začeli. Vidimo tu memorandum eh, med eh, deležniki in Dresdnom. Tukaj vidimo direktorja tehnične univerze v Eh, Dresdnu, vidimo predstavnika župana, vidimo predstavnika Saške in ti so se vsi povezali in želimo pač eh, povečati konkurenčnost in nekaj podobnega obstaja tudi za Grenoble. Se pravi, mi to že delamo in Tu imamo pobudo ICTs, to je konsorcij enajstih mest in regij, in ki želijo pravzaprav se soočiti z različnimi izzivi, se pravi mobilnost, gradnja, informacije in komunikacije in na vseh teh področjih želimo pač ustrezen IKT. Kakšna je sedaj situacija s to pobudo? mi poskušamo to pobudo razširiti po Evropi. Tukaj vidite vključenost regij Cambridge v eh, Združenem kraljestvu. Jugo-vzhodna Anglija je tu zelo pomembna, potem vidimo Almada, eh, portugalski centr. In eh, seveda je tu tudi pomagal razpis Evropskega tehnološkega instituta eh, in mi pač smo ugotovili, da je lahko vloga mest in regij ovira za inovacije in zaradi tega smo se pogovarjali z uh, to je rekla komisija in zaradi tega smo pravzaprav stopili v stik s parlamentom in komisijo, da pojasnimo to izjavo. Tu vidimo še eh, prikaz, kako taka pobuda lahko deluje. To je primer, na katerem jaz delam, to prihaja iz Grenobla. Tu vidimo dolino Grenobla na sliki in tu vidimo, kako lahko sodeluje mesto, regija. Tu imamo tri lokacije v tem trikotniku med rekama in tu imamo tri večje centre odličnosti eh, za področje energije, zdravstva in informacij. Eh, Tu gre za investicijo v višini 1,2 milijardi evrov v teku šestih let. Proračun, letni proračun je 1 milijarda. To je seveda zelo velika investicija. Naš cilj je, da povežemo 10 tisoč raziskovalcev, 7 tisoč industrijskih inženirjev in 10 tisoč študentov. In tu vidite tudi, koliko strank tu sodelujejo in vidite tudi, da tu sodelujejo tudi evropske ustanove. To lahko ponovimo tudi na drugih krajih v um, Evropi in potrebno je sodelovanje. Zaključki. Ta sektor polprevodnikov je pomembna priložnost za Evropo. Pomembno je, da podpira druge sektorje, naprimer gradbeništvo in tu bo Evropa imela konkurenčno prednost, če bo ustvarila inteligentne stavbe. Se pravi, stvari je treba povezati na inteligenten način. Potrebujemo inteligentne, pametne avtomobile možno je komunikacija, se pravi IKT mora biti podpora za vse druge sektorje in da bomo konkurenčni potrebujemo integracijske centre na evropski ravni in uh, eh, MSP-ji morajo imeti uh, dostop do zmogljivosti, ki jih potrebujejo in uh, eh, Izivi so sedaj na svetovni ravni in zaradi tega potrebuje Evropa uh, novo eh, piramido znanja, ki vključuje izobraževanje, raziskave, industrije ter eh, deležnike iz mest in regij. Hvala lepa za vašo pozornost. Ganz herzlichen Dank, Herr Green. Najlepša hvala, gospod Green. Besedo predajam kar naprej mm, gospodu Wolfgangu Pliškeju. To je prvi, ki je tudi eh, član uprave nekega podjetja, velikega podjetja, prihaja iz Bajerja. Je pa tukaj tudi kot podpredsednik Cifika in kot eh, član visoke skupine glede ketov, ključnih tehnologij. Doktor Pliške, besede vaša. You, Chairman, Hvala, gospod eh, predsednik gospe in gospodje, veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim in z vami delim nekaj pogledov na prihodnost eh, evropske industrije, eh, osredotočeno na kemijsko industrijo. Sem tukaj kot podpredsednik CEFIKA in raziskovalnega centra kemijskih združenj v Evropi. Če si pogledam pristojnosti tega odbora, vidim podobne naloge, nove tehnologije, MSP, prihodnost industrije in tako naprej. E, kam lahko tukaj vrstimo kemijsko industrijo v Evropi? Evropska kemijska industrija je še vedno vodilna na svetu z 30 odstotkov e, kemijske proizvodnje. 96 odstotkov naših podjetij so mala in srednja podjetja in predstavljajo okoli 28 odstotkov eh, celotne prodaje v eh, bližini 600 milijard evrov. MSP in velika podjetja imajo tudi veliko mrežo odjemalcev in strank po celotni Evropi, kljub velikih eh, strukturnih spremembah in velikih pritiskov globalnega razvoja. Je naš sektor dokaj stabilen z zmanjšanjem za 2 odstotka na leto. Govorimo o 29 tisoč podjetjih z 1,3 milijoni zaposlenih eh, po celotni Evropi. To je položaj, ki ga moramo ohraniti in razvijati naprej za dobrobit te močne industrije v Evropi. Kemijska industrija je ključni in sistemski element v evropskem modelu eh, prihodne evropske družbe. Imamo veliko primerov, eh, ki dokazujejo to vlogo kemijska industrija vpliva na dva do eh, tri um, ekratnik um, emisij toplogrednih plinov, vendar pa tudi omogoča prihranek teh eh, emisij. Imamo še večje potencijale do 1,4 do eh, leta 2014 z izboljšavami proizvodnih procesih in uh, ustrezno izolacijo, stavb, ki bo pripomogla k manjšim izgubam in manjšemu izpuhu. Potrebujemo tudi avtomatizirane eh, hišne pripomočke, gospodinske pripomočke z eh, ekrani na dotik, eh, ustrezno elektroniko. Vse to prihaja tudi iz prispevkov kemijske industrije. vse je odvisno od eh, prihodnih eh, procesov in proizvodov iz kemijske industrije. 10 odstotkov kemijskih proizvodov se že proizvaja v biotehnoloških eh, procesih in še več jih bo v prihodnosti, da bi povečali uporabo obnovljivih virov energije. Evropska kemijska industrija je brez dvoma pri koreninah eh, drevesa, vzdržnega razvoja vseh industrij in bo tudi še naprej ponujala svojimi partnerjem dobre rešitve. Zato pa potrebujemo inovacije. Kaj pa so inovacije? Inovacije so bistveno več kot eh, samo iz umi na temelju raziskovalnih politik, gre in za eh, raz, prenos znanja in zamisli v realnost, eh, idealno realnost. Potrebujemo tudi praktične rešitve, ki niso nujno inovacije. Inovacije lahko dosežemo samo, če bodo vsi deležniki, partnerji, celotni verigi sodelovali med seboj. Eden, naj bi navedem enega od primerov, bioekonomija bioekonomija je zelo intenzivna, kar zadeva porabo vode. In to se ne bo zgodilo v Evropi, če ne bomo rešili vprašanja reciklaže vode. Kemijska industrija je eh, sklenila sporazum z platformo za vodo, tako da bi se soočila z izzivi konkurence med eh, pitno vodo in eh, industrijsko vodo za proizvodne namene. To sodelovanje tudi podpira Evropska komisija in to je dober primer spremembe v razmišljanju, ki je potrebno v Evropi. Če želimo ostati konkurenčni, ne potrebujemo samo finančnih in tehnoloških spodbud, ampak tudi priložnosti za poslovni razvoj, ki lahko pripomore premostiti medinstitucionalne ovire pametni energetski dom nam daje dober primer za razvoj inovacij v Evropi. Tukaj je treba zmanjšati hrup, porabo energije za okoli 30 odstotkov, brez da bi sploh zgradili nove zgradbe. Tehnologije že obstajajo, treba jih je samo uporabiti. Pa vendar je trajalo leta in leta, da smo dobili javno podporo za demonstracijski projekt in da bi zadeve spravili z nišle. Čas za sektorske pristope in politike je že mimo za Evropo. Če, Evropa, če bo Evropa gradila na svojih močih v ustrezni verigi, bo spostavila ustrezni okvir za iskanje kratkoročnih rešitev in doseganje dolgoročnih ciljev. In to mora biti v središču bodočih razprav glede nove eh, industrijske inovacijske politike Evropske unije. Ta odbor je začel z novim mandatom in pozdravljamo vašo pobudo za združitev oziroma zato da se različni sektori pogovarjajo med seboj. Evropski parlament lahko tukaj odigra vodilno vlogo in eh, pospeši inovacije s tem, da eh, pripravi smernice za dolgoročni razvoj. Pomemben korak bi bil, da zagotovi, da se nove industrijske politike podpira inovacije in podjetništvo. Evropski parlament in ta odbor bi lahko prav tako poskrbela za to, da se pri vseh ukrepih privede tudi učinek na inovacije. Kaj eh, so moje želje glede spodbujanja inovacij? Kot prvo, inovacije bi morali spodbujati in podpirati na različnih segmentih inovacijske verige in to hkrati. Vse prihodne politike bi morali aktivirati partnerje v inovacijske verige verigi in omogočiti prilagajanje ukrepov. Naprimer, zahteve po inovativnosti pri stavbah eh, se ne tičejo samo gradbene industrije, ampak tudi drugih partnerjev v prednostni verigi. Se morajo vsi izboljšati kakovost eh, proizvodov na trgu. Drugič. Ta želja je povezana z trenutnimi instrumenti, ki so na voljo za raziskave, kot so finančni programi, programi financiranja. To so odlični instrumenti za spodbujanje raziskav, ne zadošajo pa za spodbujanje inovacij, ker so prepočasni in preveč birokratski za ta namen, predvsem pa ni dovolj sredstev za inovacije. Trenutno je evropsko financiranje seveda eh, raziskave 14-krat večje kot eh, financiranje inovacij. Po našem mnenju bi moral novi osmi okvirni program okoli 30 odstotkov eh, svojih sredstev nameniti demonstracijskim projektom. Moral biti bolj privlačen za mala in srednja podjetja in tudi lažje dostopen. Poleg tega pa bi moral podpirati komplementarnost med inovacije usmerjene v cilje, naprimer eh, nizkoglične eh, rešitvi in na drugi strani financiranje ključnih tehnologij. Obstoječe evropske tehnološke platforme bi morali odigrati ključno vlogo eh, za spostavljena ravnotežja med inovacije, ekonomijo in industrijo. Imamo tudi potencijal za ustvarjanje inovacijskih formov. Saskem na področju kemijske industrije se je temu že prilagajanje prevzel pobudo za razvoj predlogov za PPP in vodilne trge kot naprej aktivnost in eh, promocija eh, razvoja vzdržnih materijalov, kot tudi področje učinkovite rabe energije, oskrbe z vodo in zdravje. Vas eh, predstavnikih Evropskega parlamenta eh, vidim spodbojevalce eh, evropskih inovacij v vaših volilnih okrajih. Potrebujemo vaš vpliv, da vplivamo na spremembo razmišljanja v smislu podpore inovacijam. Tako da prijedemo iz čiste podpore raziskavam k financiranju inovacij z aktiviranjem sodelovanja med različnimi sektorji v celotni vrednostni verigi, zato da bi našli rešitve za spremembe, ki se dogajajo v družbi. Hvala lepa. Äh, Najlepša hvala tudi vam, gospod Pliške. In ne nazadnje, potem, ko smo prisluhnili industriji, prisluhnimo zdaj predsedniku, predstavniku komisije, gospodu Dolvijo, direktorja inovacijske politike pri DG Enter. Veseli me, da ste tudi vi eh, z nami. Mislim, da je to zelo dobra dopolnitev eh, današnje predstavitve. Predvsem lani smo dobili veliko predlogov iz eh, Evropske komisije in prav gotovo bomo dobili še kar nekaj dokumentov. Zato bi se mi zdelo smiselno, če bi z vašim prispevkom zadeve zaokrožili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe, gospodje. Eh, gospodarska kriza je na različne načine prizadela industrijske sektorje, eh, vendar morda tudi najmanj eh, storitve, ki je pravzaprav gonilna sila za razvoj. In mi imamo seveda Eh, naše cilje do leta 2020 in tu potrebujemo močno industrijsko podlago. Eh, širitev storitvenega sektorja je tudi povezana z modernimi infrastrukturami, z industrijsko dinamiko in tudi eh, vsem tem, kar je povezano z storitvami, ki zahtevajo intenzivno znanje. E, kriza potrebuje tudi sedaj nove vrste rasti. Rast, ki je prilagojena državljanom, upošteva okolje, podnebje, socialne vidike in sedaj je pred nami prehodno obdobje in nova rast. In Zelo pomembne so storitve, ki bodo na voljo leta 2020, vendar v tem trenutku jih na trgu še nimamo in zaradi tega so potrebne inovacije, so potrebne raziskave, kot so to povedali tudi govorniki pred menoj. Potrebne so pa tudi eh, določene generične eh, eh raziskave in eh, Evropa ne bo imela močne industrijske uh, podlage, in eh, baze, če ne bo ustrezno investirala v ključne eh, tehnologije. Katere so to eh, tehnologije, te ključne generične tehnologije? To so tiste, ki se uporabljajo na področju zdravja, mikroelektronike, pol, to so polprevodniki, tudi ki jih uporabljamo posod. Se pravi, to je vse to, kar uh, podpira druge sektorje, potem je to fotonika, uh, to so elektronske, uh, elektronski elementi, napredni materijali, ki se uporabljajo naprimer v, v eh, solju in podob, potem bio. Uh, tehnologija in uh, vse, kar je pač povezano s tem. To so pač ta ključna eh, področja, ki so pomembna za bodočo industrijo. Tu zahtevamo zelo veliko raziskav, zahtevamo veliko investicij, potrebujemo kvalificirane kadre in treba je seveda povezovati številne sektorje. In zaradi tega moramo tu biti eh, mi v Evropi avangarda. Mi potrebujemo ustrezen eh, gospodarski model eh, z nizko oglični model in če želimo vse to, potem moramo biti napredni tudi na drugih eh, sektorjih. Evropa je sposobna, eh, vendar kaže tudi določene šibkosti. Gre za šibkosti pri trženju, pri transferju tehnologije. Tehnologija, ki je Eh, sicer dosti krat eh, nastala v Evropi, vendar jo izkoriščajo potem druge. Eh, podjetniški duh je potreben. To je naša šibkost. Premalo je dialoga in na tem področju je treba delati. Komisija sicer predlaga nekaj poti, o tem lahko pozneje nekaj povem, katerih cilj je tudi okrepitev uh, Ehm, sodelovanja z Evropsko investicijsko danko, banko, želimo razviti nove investicijske in finančne inštrumente. Želimo uh, spremeniti tudi okvirne pogoje, v katerih delajo naša podjetja, pa naj gre za taka ali drugačna podjetja in Evropa mora postati privlačna za podjetje iz različnih sektorjev. Eh, podpredsednik Tajani bo tudi pov se povezal z strokovnjaki, ki bodo pač eh, pomagali opredeliti eh, tudi evropski položaj pri teh eh, ključnih tehnologijah in oblikovati ustrezno strategijo. Ob tej strategiji, ki ni edina, pripravljamo tudi novo strategijo strategijo za raziskave in inovacije. Septembra letos naj bi komisija sprejela to strategijo in to bo pravzaprav podlaga za spremembo našega pristopa na tem področju in inovacije naj bi dobile močen položaj in na ta način naj bi bili eh, kos izzivom, s katerimi se soočamo. Hvala lepa. Herzlichen Dank. Prisrčna hvala tudi za vaše predavanje, gospod Djurvi. Vsem gospodom se prisrčno zahvaljujem. To se redko kdaj zgodi, da smo hitrejši, kot smo si to eh, zamislili kar tudi pomeni, da imamo veliko časa za intenzivno in obsežno razpravo. Hvala lepa tudi kolegom in kolegicam iz parlamenta. Eh, naj eh, gostom eh, tudi povem, da nimamo take prisotnosti pri vsaki temi. To pomeni, da je naš parlament zelo senzibiliziran za to tematiko in lahko ste prepričani, da boste slišali tudi zanimive pripombe. Sedem eh, govornikov se je že prijavilo, mi bomo eh, zbirali še naprej prijave. Eh, predlagam, da slišimo tri, štiri vprašanja in da stvari nekoliko strukturiramo. Sedaj je kot prva gospod Del Castillo. Thank you, thank you, president. Muchas gracias, presidente. Hvala lepa, predsednik. Najprej naj se zahvalim Naj se vam zahvalim, ker ste se pač tako odločali pri sestavi tega panela, ne glede na razmišljanja, ki so jih iznesli nekateri kolegi na začetku. Vsekakor ni dvomo o tem, da je bil rezultat izbora zelo dober, kajti vsak od naših gostov je po, našem, po mojem mnenju opisal določene in podal določene ključne elemente za to, da razumemo, katera je prihodnost evropske industrije. Vsekakor vsi so omenjali dve temeljni potrebi potrebi in sicer inovacije in usposabljanja. Eden od gostov je povedal tudi, da je pomembno hkratno delovati, hkrati delovati torej na različnih točkah eh, te verige proizvodne, ustvarjanja eh, vrednosti, kajti to bo ustvarjalo neko eh, proizvodno sinergijo, ki bo veliko bolj plodna. To, da ena stvar je ključnega pomena in po mojem mnenju je to usposabljanje izobraževanja, torej poleg izobraževanja na visoki ravni, na, na ravni torej specializacije, recimo, recimo za tako imenovane e-skills ali za tako imenovane tik. Torej, poleg tega, nedvomno, vse to omogoča nadaljni razvoj uh, industrije in gospod Krin je to izredno omenjal. To, da obstaja določen razkorak, ki je ogroman med potrebami po izobraževanju, kar zadeva e-skills, torej te e-veščine, torej znanje na področju informacijskih ved in razvojem teh tehnologij. Imamo torej določen problem pri vsem tem. Moramo torej ustrezno uskladiti obdobje izobraževanja, sposabljanja in pa to, kar imenujemo business as usual, torej vsakdanje vodenje namreč vsakdanja rutina. Če bi se približali temu in se osredotočili samo na to, bi nas druge svetovne regije nekako požrle, kajti druge regije na svetu veliko hitreje razvijajo te e-skills in a, torej a, ostale regije na svetu bodo imele prednosti kot a, a, tudi uporabniki in ustvarjalci neke industrijske proizvodnje. Torej, moje vprašanje je naslednje. Kako ocenjujete ta razkorak, ki obstaja sicer, ali a, pri tem ugotavljate obstoj določenih možnosti, glede tudi na ukrepe, ki jih sprejemamo na evropski ravni, ali v tem ugotavljate obstoj določenih možnosti za to, da ustrezno spremljate spremenimo naše usposabljanje tudi v ustrezne e, veščine, e, kajti naše delovanje ne sme potekati po starih tirih, ampak moramo delovati tako, da bomo šli v neko bolj revolucionarno smer. Madurel. Kolegica Madurel. Muchas gracias, señor presidente. Yo también. Kiro, Hvala lepa, predsednik. Tudi jaz sem se želela zahvaliti gostom, da so prišli na današnjo predstavitev. Zahvaljujem se jim za uh, predstavitve, um, ki, uh, v katerih so zelo jasno predstavili uh, razmire industrije v Evropi. Prvo, s prvim vprašanjem se obračam na gospoda Masa, torej na predstavnika gradbeništva, kajti gradbeništvo je bilo najbolj prizadeto z finančno krizo, prišlo je do uh, uničenja cele vrste delovnih mest in to gre pripisati tudi pomankljivim kvalifik kvalifikacijam delavcev v tej panogi. To gre pripisati tudi a, pomankljivi sposobnosti prilagajanja na nove proizvodne procese. Ali ste razmislili, kako bi lahko izboljšali usposabljanje in poklicno kvalifikacijo delavcev v tej panogi, predvsem glede na to, da a, deloma a, inovacije od spodaj na vzgor, torej bottom up, a, se pravi inovacije eh, employees driven, torej eh, ki jih eh, nekako ponujajo eh, sami delavci, imajo neko svojo specifiko. Ne vem, če ste se s tem ukvarjali. Potem imam še eno vprašanje za gospoda Drvija. Ali lahko eh, nekoliko razvijete. Eh, katere so temeljne smernice eh, prihodnega European Innovation Act. Torej, ta akt naj bi bil pripravljen eh, letos poleti, eh, to je obljubil komisar Tajani in bi rada vedela, ali nam lahko že vnaprej nekako zarišete glavne smernice tega akta. In glede na to, da tudi gospod Green je govoril o električnih vozilih, Eh, in imamo tudi med nami gospoda Besija, bi oba vprašala, kaj mislite o električnih vozilih, o vozilih na električnih pogon, kajti mi mislimo, da je to inovativni proizvod, ki bi lahko imel ključno ulogo v ponovnem pozicioniranju eh, evropske avtomobilske industrije po finančni krizi. In to je tudi v skladu s cilji zmanjševanja emisij CO2 o čemer so tudi eh, spregovorili naši gosti. To so moje vprašanje. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala, eh, predsednik. Doživljamo zelo izzivalno, bi lahko rekli, obdobje za našo industrijo. Preživeli smo globoko krizo. Eden od razlogov je bil tudi dezinvestiranje eh, v tej evropski panogi. K sreči to se ni dogodilo v vseh eh, industrijskih panogah in ohranjamo še vedno določeno vodilno ulogo na a, eh, mnogih a, eh, področjih. Eden od teh področji je tudi mehanski inženiring, kombinirani a, ciklusi, a, a, motori na notranje zgorevanje in a, a, s tem želim povedati, da To gre pripisati predvsem dejstvu, da je Nemčija še dalje ulagala bodi si zasebne kapitale kot javne kapitale v te sektorje, kar pa se ni dogodilo v mnogih drugih evropskih državah. Želela bi tudi slišati še nekaj. Eh, naj izrazim nesoglasje s eh, kolegom iz Daimler Chryslerja, eh, oziroma z mojim kolegom, ki je rekel, da Daimler Chrysler je podjetje iz preteklosti. Ne, vem, da to podjetje veliko več vlaga v raziskave kot pa katerokoli drugo podjetje in torej vlaga ne samo nekje, ampak vse povsod po celi Evropi. Imamo tudi naprimer raziskovalne projekte z nekimi portugalskimi univerzami, ki zadevajo naprimer vodikove motorje. In eden od največjih raziskovalnih projektov, ki zadevajo ravno vodika kot goriva, je ravno projekt, ki ga vodi Daimler skupaj v sodelovanju z univerzo v Oportu v, na Portugalskem. Vsekakor pa mislim, da. V tem trenutku, v tem prehodnem trenutku se nahajamo v zelo kočljivem trenutku, kajti seveda moramo vlagati v eh, javno in zasebno, moramo graditi na naših močeh. In eh, kako bomo išli iz tega, bo odvisno od tega, kaj bomo storili z ozirom na produktivnost in učinkovitost eh, resursov, ne samo kar zadeva energijo, ampak moramo spodbujati učinkovitost vse povsod, kako govorimo o surovinah, kajti bi lahko proizvajali isto ali celo manj ali celo več oziroma z manj resursi. Moramo torej graditi na naši tehnološki sposobnosti, moramo najti nova področja. Verjetno obstajajo določena področja, ki jih, eh, kjer ne bomo uh, uspeli uh, uh, ponovno se postaviti na noga, ampak uh, Mi morali res množično uložiti v tehnološki razvoj, raziskave, teh, eh, znanstvene raziskave in eh, tudi v izobraževanje in to z javnimi in zasebnimi kapitali. Bi postavila vprašanje eh, različnim gostom. Številni gostje so govorili o pametnih stavbah, mestih, da je to, torej da varčevanje z, z energijo, to je prihodnost, naša prihodnost. Kaj pa trajnost in razvoj na področju prevoza? Mislim, mislim, da bo to zelo pomembna tema za prihodnost in kako gledate na to, tudi zato, ker eh, imamo eh, veliko eh, napred, dosežkov, tehnoloških dosežkov, ki so bili zabeleženi na tem področju. Naj se naveže na besede kolegice Madurel, naj vas vprašam, kako avtomobilska industrija gleda na izziv avtomobila na električni pogon, kajti na tem področju torej, um, ve, vemo, da na področju not, motorja na notranje zgorevanje imamo jasno vodilno prednost, ampak kar zadeva električno vozila, pa ne vemo, če smo res tako zelo močni, tako napredni. Ali mislite, da bomo lahko zabeležili napredek tudi na tem področju in zasedli vodilno mesto, tako kot na področju motorja na notranje zgorevanje? in eh, torej rada bi prisluhnila vašim pripombam v zvezi s tem in tudi v zvezi z vprašanjem eh, trajnostnega razvoja na področju prevoza. Hvala lepa, gospa Hibner. E, dziękuję wszystkim panelistom za bardzo interesujące e, informacje. Hvala lepa. Mm, obračam se na vse paneliste in zahvaljujem se e, jim za zelo zanimive govore. Prvi gost je govoril o, o, o omejitvah za rast MSP-jev in tudi govoril o razočarljivem nivoju, ne, e, torej ne opogumljajočem razvoju MSP-jev. Ali mislite, da jih zavira birokracija? Ali ste imeli razprave o tem? Uh, ali sploh s kom o vprašanju dostopanja do kreditov eh, z nizkimi obrestnimi merami, eh, nasplošno o dostopanju do kredita in o odnosih z bančnim sektorjem. Kaj ti mislim, da je to potencijalno zelo pomembna ovira oziroma zavora za rast MSP-jo? In drugo vprašanje, eh, kar zadeva tudi dostopanje do evropskih sredstev. Imamo celo vrsto različnih programov, ki so oblikovani za to, da spodbujajo rast MSP-jo. In torej, zakaj spodbujajo? sploh eh, ta sredstva niso eh, dejansko koriščena eh, tako hitro, kot bi jih bilo mogoče. Vrsta študije je bila opravljenih na različnih področji. Ali ste opravili študijo recimo o različnih sektorjih mm, na temo ponovnega zagona za podjetja in usklajevanja med podjetji. Podjetja morajo vedeti v vsakem trenutku, eh, na katerem eh, področju trga imajo določene prednosti. Recimo na področju gradbeništva bi morali vednosti, kje tičijo prednosti, katere informacije imamo v zvezi s tem in kakšne vrste študij so na razpolago za uh, pač eh, prostorske, eh, prostorsko načrtovanje, zato da bodo ljudje lahko bolje načrtovali mestni razvoj. Jasno je, da ne moramo konkurirati Eh, na eh, ravni eh, recimo delovne sile in poceni delovne sile z državami kot je Kitajska, Indija in nekatere druge. Vsekakor pa imamo nič koliko priložnosti vseeno za Evropo za ustrezno rast. In torej nam lahko date primer nekega uspešnega sodelovanja z akademskim svetom, zato da dokažemo, kako nove tehnologije lahko uporabljamo za to, da lahko sama proizvodnja postane cenejša. Zanimivo je bilo poslušati vaše besede o sodelovanju med lokalnimi oziroma z lokalnimi upravami in podjetniškim svetu in med regionalnimi vladami in podjetništvom, kar ima pozitivni učinek tako za poslovni svet kot tudi za posamezno regijo. Ampak bi lahko dobili nekaj več informacij v zvezi s tem ali bi a, eh, lahko, a, eh, sta, zato da bi lahko stopili spet v stik politika za našimi voljivci, za našimi nacionalnimi parlamenti in posredovali te informacije. Kajti, ko ljudje slišijo eh, zgodbe o uspehu, potem so bolj pripravljeni poslušati. Potem smo se pogovarjali tudi o eh, prihodnih prednostnih nalogah komisije. V preteklosti smo slišali, da eh, smo beležili določeno pomankanje interdisciplinarnega pristopa, ko smo govorili o določevanju prioritet za inovacije ali pač um, prihaja do tega povezovanja, tudi kar zadeva uh, določanje uh, financiranj. V preteklosti financiranje je bilo razpršeno. Kakšne jamstve imamo za prihodnost, da bo evropsko financiranje uh, Eh, malo bolj usklajeno in da bo temeljilo na bolj celostnem pristopu. Zato, da ne bomo imeli recimo samo financiran za, eh, za gradbeništvo, ko pa imamo celo vrsto drugih sektorjev, ki sodelujejo z njim in bi lahko slišali kaj več v zvezi z sodelovanjem z bankami. Veliko slišimo o tem, da je cela vrsta projektov na tem, ampak ne, nimamo konkretnih podatkov. Hvala lepa, kolega Bitikofer. Hvala predsedujoči. Prej sem se hecal glede vabila, da naj bi bil gospod Besi predstavnik Daimlerja Chryslerja. Zdaj pa se že bojim, da eh, v Baden-Württembergu se ne smem več pojavljati, ker bo zvenelo, kot da sem rekel, da Daimler nima prihodnosti. Pravzaprav sem hotel dejati, da je. Yeah zakon med Daimlerjem in Krajslerjem že zdavnaj ločen in Daimlerja Krajslerja sploh ni več, zato ne morem videti gospoda Besija kot predstavnika Daimlerja Krajslerja. To se mi zdelo nekoliko mm, smešno pri navedbi referenc eh, v seznamu. To sem mislil. Seveda ima Daimler prihodnost, eh, če tudi vidim, eh, če tudi je moč reči, da je nekaj konkurentov. O, padlo nekoliko nazaj na lestvici, kot naprimer BMW. Hvaležen sem gospodu Dorvijo, ki je na koncu eh, predstavitev eh, še enkrat poudaril, kaj je bistvo zadeve in sicer gre za eh, razprav, ki jo moramo voditi tudi po mojem mnenju in sicer da gre za ekološko učinkovito gospodarstvo. In tukaj se strinjam z nujnostjo, ki jo je omenjala gospode Kastiljo kot prva govornica iz parlamenta. Mislim, da nimamo veliko časa, tukaj se popolnoma strinjam z vami, da bi se lahko lepo, udobno pripravili na nove izzive. In to ne samo zato, ker je vedno več eh, dodatnih eh, problemov, ki bodo nastali, če se ne bomo prilagodili, ampak tudi zato, ker se konkurenca tako razvija kot se. Sej ni dejstvo, da zato, ker Evropa vodi na področju motorjev z notranjim izgorevanjem, da bomo na tem mestu ostali še v naslednjih desetletjih, tudi pri novi elektromobilnosti. To ni nič gotovega, če samo podam primer. In nisem posebno zadovoljen s tem, kar sem slišal od predstavnikov spredaj. Čeprav je na potek dr. Pliškeja, da nimamo več časa za čisto sektorske ukrepe, to se mi zdi razumljivo. In to je pač eh, tudi potreba potem, da se osredotočimo na celotno uh, verigo. Ampak zanimalo bi me, kakšni so potrebni instrumenti za to eh, prilagoditev, eh, kakšno vlogo igrajo uredbe zakonodaja. Omenjali ste zeleno kemijsko industrijo od nekega drugega velikega nemškega kemijskega podjetja. Sem slišal oceno, da je na področju kemijske proizvodnje da se je že zgodilo, kar se je lahko zgodilo na področju očinkovite rabe energije. Ne vem, če se s tem strinjate ali vidite tukaj še neke dodatne potencijale glede očinkovite rabe energije. Zanima me, kakšne potencijale vidite tudi pri razvijanju uporabe obnovljivih virov energije in kako lahko to povežete z primerjavami in z razvijanjem konkretnimi ukrepi. Podobno vprašanje imam za gospoda Masa, kar zadeva gradbeno industrijo. Hvaležen sem vam za marsikaj, kar ste povedali, ampak sprašujem se nekaj. Omenjali ste potrebo po regulativni politiki. Sprašujem pa vas, ste lahko zadovoljni s tem, kar je v novi direktivi o stavbah? Eh, Evropske unije, kjer so dokaj skromni cilji pri novogradnjah in pravzaprav nobenih relevantnih ciljev pri starih gradnjah. A je to za vas dovolj regulativne politike, zato da bi skoristili potencijale, ki jih vidite v vašem sektorju? In še eno vprašanje za vas, gospod profesor Mas, govorili ste o starostno primernih eh, stanovanjih. Eh, slišali smo nekaj podobnega od eh, gradbenega sindikata. Lahko kvantificirate ta, to potrebo ali to luknjo, ki se pojavlja na tem področju. In še malo nazaj na Daimler Chrysler AG. Gospod Besi, imate zanimivo definicijo trajnostnosti ali vzdržnosti, kar zadeva profite, to je za, po mojem mnenju iluzija, o tem ni treba govoriti, ampak osnovna dimenzija energetska očinkovitost in očinkovita eh, raba surovin, to ste omenili samo mimo grede. Meni pa se zdi, prav učinkovita raba sorovin ena od ključnih slabosti naše industrijske politike. Tukaj smo namreč eh, zelo odvisni od uvoza mnogih eh, sorovin. In to nas lahko pripelje v veliko pomanjkanje. Zanima me, kako to ocenjujete. In eh, ponovno vprašanje po instrumentu. Ali ne bi eh, morali v nekaterih evropskih državah govoriti eh, o tem, da je gospodarski model, ki pomeni umik iz industrije, treba predelati? S kakšnimi instrumenti? bomo poskrbeli za to, da bomo postali vodilni na področju zelenih tehnologij, ne pa da bomo razvijali zastarele tehnologije. Hvala lepa. Tukalas. Gospod Tukalas. Naj se tudi sam prisrčno zahvalim eh, petim panelistom za njihove predstavitve. Glede prihodnosti Evropske unije industrije. To se nekako navizuje na včerajšnje predstavitve Evropskega raziskovalnega sveta. To sta torej dva stebra v trikotniku Evropskega razvoja. Gospod Pliške. je povedal nekaj zelo zanimivih zadev glede prenove in prestrukturiranja. Pogosto Evropa ne uporablja dobro rezultatov raziskav in prepusti praktično uporabo drugim državam. Zgodovinski primer tehnološkega razvoja je naprimer ko so ZDA leta 1945 prodale ključne tehnologije japonski, tranzistor namreč, zredi tega, ker se niso zavedale pomena te tehnologije. Upravičeno ste pozorili na to, da imamo dve, tri šibke točke, kar povdarja tudi gospod Drvi, ki se mu prav tako zahvaljujem za dobre informacije. Uh, Eh, glede načrtov komisije, tudi na področju eh, trženja rezultatov znanosti in raziskav. Ena slabost, dodatna slabost je tudi v tem, da ne znamo dobro pretvoriti rezultate raziskav v proizvode, ki jih je moč tržiti pogosto slišimo kritike na račun Evrope, zaradi tega, ker eh, ne oblikujemo ustreznih zavezništev na področju eh, raziskav. Ampak to je verjetno povezano z tem, da ne širimo uveljavljenih tehnologij. V ZDA je tako, da od leta 1920 eh, trženje raziskovalnih rezultatov in sodelovanje med univerzami ter podjetij eh, teče gladko. Eh, to se je zelo dobro uveljavilo in to je moč videti tudi. v veliki odeležbi podjetij pri mešanih eh, kapitalskih skladih, ki ponujajo ustrezna sredstva za zagon podjetij imamo sedem podjetij z 100 milijardami prometa in še več, ki neposredno investira v te nove ključne tehnologije. Gospod Green je omenjal zgodbo o uspehu in sicer Univerzo Cambridge, ki je uspelo doseči dobro kombinacijo To se pravi, da je vključila v univerzitetno delo tudi podjetja, ki skrbijo eh, za to, da ima raziskovalno delo univerze tudi nadaljno podporo. Imamo primer tudi v Livijskijo na Finskem. Torej v, na univerzah imajo tudi predstavnike eh, velikih podjetij, ki podpirajo raziskovalno dejavnost. v Veliki Britaniji lahko najdemo tudi veliko mm, raziskovalnih eh, ustanov, ki jih deloma vodijo predstavniki industrije, kar pomeni neko dodatno gonilno silo. To so eh, primeri o uspehu te zgodbe. Bi pa omenil tudi nekaj težav. V Evropi se veliko govori. Eh, vsi imajo kaj zapovedati, ki je marsi čemo, zelo malo pa naredimo, torej besedam ne sledijo dejanja. Drugi pa ne čakajo na nas. Eh, študije kažejo, da bomo v letu 2025 eh, izpadli iz igre, če ne bomo delovali hitreje. Zaključujem, gospod Rojl. Hitro bo treba ukrepati. Imamo 2000 univerz v Evropi. In tukaj imamo razdrobljenost investicij v raziskave in ta eh, ne sedi nobenemu ustrezamo načelo. Potrebujemo torej več sodelovanja med eh, raziskovanimi institucijami v ZDA. Se ne pritožujejo proti Cambridgeu zaradi tega, ker tam več investirajo tudi mi moramo ustvariti neko lasno samozaupanje na področju raziskav in to tudi eh, bolj ukrepiti. V Grenoblu imamo tudi zelo dober primer, zato potrebujemo več Grenoblo, več Cambridgeov in to čim prej. Najlepša hvala, hvala lepa. Se opravičujem zaradi tega, ker. Eh, Eh, vas malce drenjam, ampak imam še 12 eh, priglasitev k besedi. Vsem bi želel dati besedo. Eh, želim pa si, da bi enkrat ali dvakrat dobili tudi odgovore. Če bo odgovor prišli na koncu, potem ne bo več mogoče odgovoriti na vsa vprašanja. Zato bom naredil zdaj majhno prekiditev in predal besedo gostom prosil bi vas, da, vsak, da se vsak osredotoči na tisto vprašanje, ki se muzeja posebej pomembna. Ni treba odgovoriti na vsa vprašanja. Gospod Hrin, mogoče boste vi začeli. You, uh, Hvala. Predsednik, morda lahko odgovorim na vprašanja gospe gospe Castello in gospe Hibner v zvezi s sodelovanjem in primeri sodelovanja eh, med eh, raziskovalnim svetom, univerzami in eh, poslovnim podjetniškim svetom. Soglašam, da delovanje po starem ne bi bilo nekaj pozitivnega za nas. Pred nekaj tedni sem bil v delegaciji in sem obiskal Kalifornijo. In ko sem ugotovil, kako tesno je sodelovanje med zelo majhnimi institucijami kot Kartek, ki ima samo ne vem če 200 eh, zaposlenih, 200 eh, akademikov in eh, velikimi podjetji, in eh, delijo torej različna znanja eh, in torej prihaja do tesnega sodelovanja tudi eh, z nekaterimi raziskovalnimi institucijami, ki so na tretjem mestu v celem svetu in torej jasno tukaj ugotavljamo, da predvsem tem Evropa zelo zamuja. Isto, isti primer imamo s Stanfordom. Dejansko sem postavil neko vprašanje z podrektorjem univerze v Stanfordu in vprašal, ali prihaja do navskrižja interesov. Recimo, to je stalno žal se stalno ponavlja recimo na evropskih univerzah, ko nek profesor želi sodelovati pri inovacijah. In odgovor, odgovor je bil zelo jasen, črno-bel kot ponavadi. Odgovoril je takole. Če industrija v a, tej dolini a, ne odpira vrat mladim profesorjem, potem a, jih sploh nočemo, ne, bi, ne bodo imeli možnosti. Se pravi, da absolutno prihaja do spodbujanja sodelovanja med univerzami in industrijo. Moramo tesno povezati naše univerze in naše vodilne raziskovalne organizacije, ki jih a, imamo kar nekaj, na katere smo lahko ponosni v Evropi in moramo jih torej združiti tudi v nekem enakopravnem sistemu za inovacije, ki naj vključuje tudi industrijo in lokalno in regionalne uprave, ki so bistvenega pomena za to, da so zastopena tudi družbeni interesi, za to, da se odraža to, kar je potrebno na lokalni ravni. Kar pa zadeva konkretne primere sodelovanja, Eh, kar je, za kar je zaprosila gospa Hibner. Eh, lahko dam primer iz Grenobla, sicer jaz sem Irca, nisem iz Grenobla, ampak to je dober primer. In uh, večkrat nas sprašujejo, zakaj je uh, vodilni sedež Evrope, eh, kar zadeva mikroelektroniko v Grenoblu. To je edini pravzaprav center, zelo majhno mesto je to, zelo daleč od centra uh, moči v Franciji. In razlog za to je, da tam imamo zelo pomemben uh, napredni institut, ki se imenuje Lati. Uh, um, in ta institut sodeluje z ST, za, kar zadeva prenos tehnologije. Uh, tam so odprti tudi za proizvodnjo, privlačuje nova podjetja, pri, pritegnili so celo IBM, uh, eh, dejansko so spodbudili in eh, izboljšali nivo tamkajšnje univerze, se pravi, imajo uh, celo vrsto ustreznih pristopov, to je način, kako naj nadaljujemo in sicer s tem, da spodbudimo sodelovanje med različnimi akteri, torej jaz a, raje govorim o nekem a, pretakanju a, znanja kot samo o trikotniku znanja. E, Gospod Mas, prosim. Hvala lepa, gospe in gospodje poslance, za to veliko število vprašanj, ki ste mi jih zastavili.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 katerem se dogajajo spremembe v gradbeništvu, je pač naslednji. Najprej treba misliti eh, in potem pokazati družbi, kako stvari potekajo in tudi pokazati, da pač je tu v ospredju izobraževanje, nadaljne izobraževanje in podobno. In zelo pomembno je, da temu potem sledi še dejanje. In ta ritem mišljenja in dela moramo seveda vključiti v vseh področjih. In seveda potrebujemo inovacije, potrebujemo. Eh, povezave med različnimi sektori, eh, zlasti zato, da bi pač mejna vprašanja natančno preučili in zato, da bi pač stvari bile eh, koristne za gradbeništvo, vendar z demonstracijskimi projekti moramo stvari tudi pokazati in in seveda eh, ne smemo pozabiti, da tu dela. 3 milijone MSP-jev na tem področju in tu je zelo pomembna komponenta eh, in osredotočiti se moramo na izobraževanje To pomeni, da moramo vključiti vse ljudi, ki delajo na področju gradbeništva. Ne smemo samo ukazovati in reči, ti počni to, ti naredi ono. Ne, ljudi je treba vključiti v skupni razvoj novih postopkov. In gospod predsedujoči, naj povem še nekaj več o tem. Na področju gradbeništva imamo dva pomembna tok kova, ki prihajajo tudi iz drugih industrij, iz drugih sektorjev. Eno imenujemo virtualno gradnjo. To pomeni, da pripravljamo makete v računalniku in tam lahko tudi pokažemo stvari. To nam tudi pomaga uh, in z ekipo oseb se lahko sedemo pred veliki ekran, si stvari ogledamo in natančno se lahko pogovorimo, kaj se pričakuje od posameznih članov ekipe in potem se lahko pač. Eh, zberejo ideje, preden pač pride do same izvedbe eh, projekta. Se pravi, to je zelo pomembno, ta virtualna gradnja. Eh, vem, da mnogi sodelujejo pri tako imenovanih eh, Building Information Model, se pravi eh, informacijskih modelih za gradnjo. In to je pač neka prehodna faza. Tu smo zelo veliko razmišljali. To je prehodna stopnja, se pravi pred samo izvedbo. Ta virtualna gradnja vključuje tudi majhna gradbena podjetja. Oni to pač tako delajo s svojimi strankami. In drugi pomembni tok, ki nam lahko pomaga, je to, kar je tudi že precej razširjeno v gradbeništvu v Evropi oziroma poskušamo prevzeti nekaj, kar po znamo iz proizvodne industrije. To je tako imenovani sloki management. Eh, torej, pogovarjamo se o tem, kako lahko skupaj delamo, kako se lahko podpiramo pri izboljšanju postopkov. Tudi za področje gradbeništva naj bi to prihranilo veliko stroškov. Uh, In ne samo to. Na ta način se tudi pogovarjamo z različnimi MSP-ji, saj jih je veliko, tri milijone jih imamo in pogovarjamo se z njimi in njihovimi sodelavci. In na podlagi vsega tega lahko zopet prilagajamo izobraževanje in podobno. To je zelo pomembna zadeva. In energetska učinkovitost, se pravi učinkovita raba energije, je tudi zelo pomembna eh, za celo družbo. In eh, tu je pomembno sodelovanje v okviru razvoja pametnih mrež. In če se sprašujete, kaj lahko. Eh, stori parlament eh, za to, da odpravi določene ovire. Mislim, da je gospod Bütikofer zastavil to vprašanje. Predpisi v zvezi z gradbenimi pogodbami naj bi bili spremenjeni, se pravi, tu ne bi smeli imeti navadnih storitvenih pogodb, češ ugradi mi pet vrat. Tu potrebujemo pogodbe, ki vključujejo več odgovornosti. Če imamo, na primer, pogodbo o toliko in toliko kvadratnih metrih strehe in podobno, se to seveda potem izvaja. Če pa Eh, gradbeništvu rečemo, pripravi mi eh, dobro svetlobo, zato da lahko delam, potem je to že drugačna pogodba. Pravila, pravni predpisi tudi na nacionalni ravni predstavljajo dosti krat oviro, ker je to bolj eh, prilagojeno storitvenim pogodbam. Ne. Eh, pogodbe naj bi eh, sklepali o počutju v prostoru, se pravi o zadostni osvetljenosti, ne pa o številu luči. In eh, če bomo to storili, in če gre za pač eh, grajen prostor, ograjen prostor, potem moramo te stvari tudi spremeniti pri pogodbah. To potem tudi ne eh, stane javnost prav neč. Ne bo treba vlagati javnih eh, sredstev. Zasebniki bodo investirali v izboljšavo svojega stanovanskega prostora in svoje lastnine. toliko o pravnih predpisih na področju gradbeništva, eh, potem pa številke o primernih stanovanjih za starejše prebivalce obstajajo. Vsekakor se moramo pač naučiti govoriti o tem, katere storitve pričakujemo od gradbeništva, naprimer eh, energetsko učinkovite gradnje, potem zdravje v gradbeništvu in podobno eh, hvala lepa. Hvala lepa tudi v mojem imenu za možnost, da odgovorim na vprašanja. Eh, zastavili ste veliko vprašanj in ne želim izkoristiti preveč časa. Spraševali ste tudi o okvirnih pogojih. Eh, gospod Pütikofer je spraševal potem, morda nisem tukaj največji strokovnjak, vendar, če so okvirni pogoji dobri in če na ta način omogočim hitrejši razvoj. Je to dobro, vendar previdni moramo biti, zaradi tega, ker gre vse hitro tudi v smeri protekcionizma in v tem primeru bi nas ponovno napadali tisti, katerim želimo izvažati. Potem električna vozila, o tem bi rad eh, spregovoril čisto na hitro, zaradi tega, ker se jaz zauzemam za majhna in srednje velika podjetja za proizvodnjo. Treba je skrbeti za trajnostno mobilnost, treba je seveda vključiti tudi elektromobilnost. To je pač primeren pristop, če imamo seveda na voljo energijo, ki zmanjšuje emisije CO2. To je bistvo. Uh, Zato, da spravimo na trg električna vozila, so potrebni tudi ustrezni ukrepi, kajti ta vozila bodo na začetku prav gotovo dražja od normalnih vozil. In če vidim, da je kupna moč evropejcev v zadnjih letih eh, padala, potem prav gotovo ne bo mogoče od njih zahtevati, da porabijo več denarja za mobilnost. Eh, konec koncev pa so vsi zainteresirani za to, da bodo zelo mobilni, ker pač to omogoča veliko svobode. Potem naj spregovorim tudi o instrumentih, o MSP-jih. sedaj so stvari preprosto preveč komplicirane in MSP-ji težko sodelujejo. Naj tudi razložim, kaj sem jaz doživel. Od eh, sedmega okvirnega programa je preteklo veliko časa, eh, da so pač eh, tu začele teči pogodbe. Tri leta je minilo. Če ste vi inžener v MSP-ju, morate že predtem razrešiti eh, problem ali pa vas enostavno ne bo več. Stvari morajo pač potekati hitreje. Zato se jaz zauzemam in obstajajo tudi predlogi, kako bi stvari lahko izvajali in tudi za izvajanje potrebujemo ustrezne dogovore. Treba je dejansko pregledati celotno verigo ustvarjanja vrednosti in jaz ne vidim te velike razlike med veliko industrijo in MSP-ji. Mi imamo pač te verige ustvarjanja vrednosti in te verige usmerja in določa trg, kdo pač skrbi eh, za Eh, trg, kdor je na trgu, lahko tudi usmerja te verige. V avtomobilski industriji, naprimer pri velikih podjetjih, naredijo velika podjetja samo 30 odstotkov, preostalo pa naredijo MSP-ji. Sedaj govorim o Nemčiji. Če ne bi imeli te strukture, ne bi bili tam, kjer smo. Uh, kajti pri vseh vprašanjih, naprimer pri elektromobilnosti, najdemo v okolju ljudi in kompetentne partnerje, s katerimi lahko stvari uresničimo in jih lahko hitro spravimo na trg. To so velike priložnosti. Se pravi, potrebujemo vzdržno industrijsko strukturo in če imate to eh, strukturo, če jo želite ustvariti, potrebujete za to 30 let. To lahko vprašate kogarkoli pa vam bo to potrdil. In teh 30 let morate premagati in jih tudi financirati. In to je seveda velikanski problem, zlasti, če stavite na številne napačne konje. In ta problem se bo zastavil. Treba je pač eh, eh tudi. Eh, razsejati veliko semen, da uh, zraste nekaj iz zemlje in iz nekaterih semen ne bo zraslo nič in tako je tudi tukaj. To je zame zelo pomembna točka se pravi celotna veriga ustvarjanja vrednosti. Treba je iti vzdolž te verige in treba je podpirati demonstratorje, kajti sicer se bo zataknilo, eh, dokumenti bodo ostali na papirju, eh, ideje bodo ostale na papirju in teh papirjev ne moremo prodajati, eh, morda lahko prodamo licence, vendar denar se služi s proizvodnjo, s proizvodnjo eh, se potem tudi osvaja trg in mi moramo krepiti proizvodnjo v Evropi. Hvala lepa, gospod dr. Pličke, prosim. Hvala lepa za vprašanja. Poskušal bom odgovoriti na nekatera izmed njih. Eh, kako lahko MSP je vključimo bolje v financiranje projektov, to je dejansko problematično. E, prošnje so praviloma prekomplicirane, majhna in srednja velika podjetja sploh nimajo vero, da bi se lahko udeležili vsega tega. In tudi ni pregleda nad tem, kaj vse obstaja na evropskem prostoru. In MSP-ji nimajo dovolj resursov, da bi dobili pregled nad situacijo. In v uh, naši uh, skupini poskušamo storiti vse, da bi pomagali kemični industriji. Mi pripravljamo preglede, nad situacijo, to dajemo tudi na voljo MSP-jem, zato da bodo oni tudi vključeni v financiranje raziskovalnih in inovacijskih projektov, vendar več je še treba storiti. Drugo vprašanje je bilo uh, vprašanje proizvodnih sistemov, ali stalno pripravljamo izboljšave. Seveda, to je trajen proces, trajna aktivnost. Uh, to ne velja samo za novo kemijo, temveč tudi za klasično kemijo, naprimer zmanjševanje emisij 30 eh, odstotkov za celotno kemično industrijo v zadnjih 20 letih. To tudi eh, pomeni zmanjšanje porabe energije, večja konkurenčnost, potem pa nov projekt, evropski projekt, to je eh, F3 Factory, tu pri tem projektu sodeluje 70-80 eh, udeležencev z univerz, MSP-jev, velikih podjetij, ki vsi skupaj pripravljajo in razvijajo eh, tovarno prihodnosti na področju kemične industrije. Potem tretje vprašanje, ali so možni dodatni prihranki energije, ali ne, da še vedno in posod se da vedno prihraniti energijo. Jaz procese spreminjam e, in naprimer pri Bajarju smo razvili tako imenovani klimatski ček. Po celem svetu imamo 150 podjetij, Eh, vendar to ponujamo tudi v konkurenci. In kaj mi dosegamo s tem? Približno 10 odstotkov porabe energije na splošno, ne v procesih samih, smo, torej za 10 odstotkov smo lahko to energijo, eh, smo lahko zmanjšali porabo energije. To pomeni tudi, da eh, lahko tudi na področju klasične kemije eh, Eh, prihranimo energijo. Naprimer, proizvodnja klora. Klor je povsod, eh, ne samo v kemični industriji, temveč tudi v predevalni industriji se uporablja klor. Eh, klor porablja zelo veliko energije, 2 do 4 odstotke celotne svetovne porabe na, v tem sektorju. Sedaj se uvaja nova tehnologija, ki omogoči eh, 40 odstotni prihranek porabe energije pri proizvodnji eh, klora. To je veliko na svetovnem nivoju. Potem pa predpisi. Pre, prost odgovor. Potrebujemo preproste eh, in instrumente. Če potrebujemo svetovalna podjetja, ki pomagajo podjetjem pripraviti prošnje, potem je to problematično. Mi moramo tudi dajati več informacij. Eh, in za informacije moramo tudi več investicij. Eh, če pogledamo, koliko se pravzaprav porabi za raziskave, koliko za inovacije. Če je to eh, slabo, mi moramo dejansko eh, več eh, porabiti za inovacije v višjem, v, v večjem obsegu moramo investirati in mi potrebujemo pravzaprav neke svetilnike, ki so namenjeni družbi, ki presegajo sektorje. Če bomo to uspešno storili, bomo tudi sprožili dodatne projekte in stvari bodo tekle same po sebi. Mislim, da sem s tem odgovoril na bistvena vprašanja. Hvala lepa, gospod Jurvi. Gospod eh, predsedojoči, hvala lepa. No, bodoči Innovation Act se prav gotovo ne bo imenoval tako, eh, vsaj veste, eh, fun funkcionar ne ve, kaj, ko se bodo odločili komisari, vendar je to seveda zelo eh, natan, eh, zanimiva razprava in ta razprava bo prav gotovo tudi odražena v tem bodočem. Eh, dokumentu komisije, v tem strateškem dokumentu. Sedaj finančni instrumenti. Eh, mi eh, smo še vedno v krizi, čeprav ta ni tako huda kot lani. Dostop do finančnih sredstev je težaven, zlasti za MSP-je, vendar ne samo za nje mi torej moramo sodelovati z Evropsko investicijsko banko, z investicijskimi skladi in mi moramo uh, imeti pripravljena finančna sredstva, vključno z rizičnim kapitalom. Uh, s tem pač moramo ponuditi nekaj dodatnega k temu, kar ponujajo države članice. Dejstvo je, da za rizični kapital ne obstajajo neka eh, enotna pravila, temveč obstajajo posamezna pravila po državah članicah in zaradi tega imamo pravzaprav fragmentacijo za vse, kar zadeva čezmejno financiranje. Torej, mi potrebujemo evropske finančne instrumente, ki bodo premagale to eh, fragmentacijo in O tem se pogovarjamo z investicijskim skladom in Evropsko investicijsko eh, banko. Potrebujemo torej finančne instrumente, ki delujejo, ki bodo omogočili MSP-jev, da eh, dobijo dostop do rizičnega eh, kapitala, do garancij. Se pravi, tu imamo sodelovanje med Evropsko investicijsko banko in komisijo, ki pač daje na voljo sredstva. Naša družba je torej zelo kompleksna in tu so pomembni okvirni pogoji. Okvirni pogoji so nujno potrebni za razvoj novih trgov. Mi ne moremo govoriti o električnih vozilih, če ne razmišljamo o infrastrukturi, o predpisih, Eh, potem pa moramo razmišljati tudi o naprimer pametnih mrežah in infrastrukturi, o pravilih in podobno. Se pravi, mi potrebujemo neko celovito vizijo, moramo videti, kakšna je ponudba, kakšno je povpraševanje, kakšne eh, so predpise in mi moramo predlagati nek eh, celovit predlog. Če želimo imeti eh, vodilni trg, lead market, moramo seveda ustvariti v Evropi boljše možnosti za inovacije. E, ne smemo tudi pozabiti javnih e, razpisov. E, tu gre za veliko maso, ki lahko seveda tudi usmerja proizvodnjo blaga in storitev pomislimo na primer univerze, bolnišnice in podobno. Če želijo vse biti ekoučinkovite, je to seveda velikanski trg za industrijo in Evropa lahko tu igra vodilno vlogo v svetovni konkurenci. Se pravi, ne smemo pozabiti javnih razpisov uh, in javni naročniki uh, torej opisujejo pogoje in uh, uh, ti uh, javni naročniki morajo seveda imeti vizijo in uh, ti javni razpisi so tudi sredstvo za inovacije, za spodbujanje inovacij. Potem pa nadaljna ključna beseda infrastrukture. O tem so govorili tudi drugi. Vendar mi ne moremo govoriti o novih energijah brez pametnih mrež, mi ne moremo govoriti o električnih vozilih, če ni eh, dovolj sistemov, kjer lahko polnimo baterije in podobno. Se pravi, vidik infrastrukture je zelo pomemben, če želimo doseči napredek pri inovacijah. Potem sposobnosti, kvalifikacije, delovne sile. Evropa potrebuje močno, eh, močne izobraževalne možnosti, močne univerze, ki morajo biti v svetovnem razmer, razredu. Nekaj jih je, vendar ne dovolj. E, mladi ne smejo misliti na Harvard in Stanford, če razmišljajo o študiju v tujini, temveč morajo razmišljati tudi o evropskih univerzah. To je zelo pomemben dejavnik. dejavnik. potem univerze eh, in je treba dopolniti tudi z eh, raznimi modeli, ki povezujejo javne in zasebne sile. Eh, Naprimer, e-skills je tudi nekaj, kar sodi v to. Eh, kategorijo. Potem omenjeni so bili tudi grozdi. Grozdi so zelo pomembni. Na lokalni, na regionalni ravni mora nastati sodelovanje za univerze, raziskovalne centre, eh, velika podjetja, mala podjetja. Zlasti za mala podjetja je pomembno, da lahko sodelujejo, da imamo te povezave z univerzami in raziskovalnimi centri in velikimi podjetji. V Evropi je nekaj primerov, ne bi jih navajal. Cambridge, eh, Grenoble, eh, Dresden, eh, München, to so vse primeri. Vendar moramo biti tudi kritični. Če primerjamo Silicon Valley, tu imamo 300 tisoč kvalificiranih delovnih mest. Eh, Cambridge pa ima samo 40 do 50 tisoč eh, takih eh, delovnih mest. Torej, tudi tukaj moramo biti konkurenčni, ko gre za take grozde. To so elementi, ki so lahko zelo koristni na evropski ravni. Potem pa še zadnja stvar. Upravljanje, poenostavljanje. Slišal sem sporočilo, to zahtevo po poenostavljanju. Zadevam, zavedamo se problema letos bomo pregledali eh, finančno uredbo in to je tudi priložnost eh, na, za to, da olajšamo stvari in upam, da bomo lahko um, poenostavili pristop. Potem pa upravljanje. Mi potrebujemo uh, Eh, komplementarnost med instrumenti, ki se uporabljajo na evropski, nacionalni in regionalni ravni. Subsidijarnost moramo upoštevati in tudi komisija se bo potrudila za to, da če dalje bolj tesno dela s kolegi iz eh, generalnega direktorata za raziskave, za regionalni razvoj, Eh, pomembno je, da stvari usklajujemo, da poskrbimo za komplementarnost, za dopolnjevanje in na tem bomo delali v prihodnosti. Hvala. Lepša hvala. Vse to je seveda zelo pomembno. Ampak eh, zdaj imamo organizacijske težave. Imam še 14 prijav. Želeli smo končati do pol dvanajstih, zadega, ker imamo še eno točko na dnevnem redu. Prvi predlog, vsako vprašanje eno minuto. Druga, drugi predlog. Potem imamo razpravo 2020. Praktično to že sodi v eh, to razpravo. Mogoče lahko neke od naslednje točke še potegnemo v to javno razpravo. Zdaj pa začenjamo. Kolega Girek. Hvala lepa, bom kratek včeraj je gospod Van Rompuy nekaj pomembnega povedal tukaj. Dejal je, da bo treba pregledati konkurenčnost v državah članicah in na evropskem trgu. Na evropskem trgu imamo 500 milijonov ljudi in Evropska unija je tudi velika proizvodna sila. Trenutna situacija je takšna, da se svet srečuje z nepošteno konkurenco, ki vodi v uničenje mnogih sektorjev na osnovi velikih premestitev industrije, ne samo na Kitajsko, ampak tudi v ZDA, kjer je energija tako poceni in eh, je tam mogoče proizvajati bolj konkurenčno. Zato se sprašujem, a ne bi v tej situaciji Evropa izkoristile svojo carinsko politiko za to, da bi preprečila odhajanje podjetij iz Evropske unije in po drugi strani povečala prihodke, ki bi jih lahko bolje investirala v raziskave in inovacije, ter tretjič spremenila svoj potrošniški model. Trenutno z uvozom hranimo našo potrošnjo, eh, inteligentne hiše, inteligentne navozila, zelena tehnologija, vse to pa so modeli, ki bi jim morali slediti v prihodnosti. Vendar pa zato potrebujemo denar in zato bi morali denar ponovno preusmeriti v Evropo, nazaj v Evropo in potem bi lahko eh, predelali našo politiko hvala lepa. Hvala lepa za informacije, ki smo jih eh, dobili od eh, panelistov. Še vedno pa se nismo dotaknili najpomembnejše zadeve. Mnogi kolegi menijo, da je industrija neke vrste dobrodelna organizacija, ki eh, sledi svojim ciljem. Industrija ima opravka samo z profitom, z dobičkom. In eh, nam kot politikom mora biti jasno, da moramo spoznaviti okolje, ki bo prispevalo k industrijskem razvoju ali pa ne. Evropo moramo primerjati z ZDA in drugimi deli sveta, ko gre za industrijsko proizvodno in uspešnost eh, te proizvodne. Vidimo, da podjetniški duh izginja iz Evropske unije, kot smo slišali. Evropejci smo imeli prej drugačne vrednote, ne gre nam dobro, naša socialna ekonomija je postala vse preveč socialna in nima več veliko tržnega elementa v sebi. Izgubljamo se tudi v birokraciji, okoljskih, socialnih in eh, drugih eh, vidikih in ta evropska družba je bolna. Ta bolezen. prihaja zaradi velikih eh, razlik med tem, kar želimo doseči v Lizbonski strategiji in eh, tem, kar smo dosegli sedaj. Kam smo investirali? Ne v raziskave in inovacije, samo peščica držav je cilje dosegla. Če želimo razliti, pravično razdeliti eh, torto, potem jo moramo najprej speči. In moje temeljno vprašanje vsem panelistom je naslednje. Predstavljajte si, da imate 15 do 20 milijonov dolarjev v žepu in jih morate investirati v industrijo. Poleg eh, nekaj eh, proevropskih čustev, ki niso opremljiva, v kaj bi lahko investirali, da boste dobili večje dobičke. Zakaj bi se odločili ravno za Evropo in ne za ZDA ali pa Azijo, Kolegica Toja. Hvala, predsednik. Pr s prvim vprašanjem se obračam na gospoda Krina. Eh, katerega sem zelo cenila prispevek in upam, da nam bo potem eh, posredoval tudi eh, svoje prosojnice, svoje torej, torej, dokument. Vi ste govorili o nekem vrstem viharju, ko ste se, ko ste se nanašali na to, kar se je dogodilo v industriji, torej ste govorili o veliki koncentraciji in spregovorili ste tudi o izginotju določenih podjetij, tudi zato, ker tehnološki stroški so izredno visoki in torej včasih tirijo tolikšne eh, finančne naložbe, da je zaradi tega Evropa včasih tudi nekoliko poražena. Ali je to proces, ki ga lahko postavimo na glavo in torej ga obrnemo nazaj ali pa ne? In če je temu tako, eh, kateri so problemi? To, da nekako vzpostavimo ustrezen dialog med industrijo, univerzo in raziskovalnimi inštituti, moramo spodbuditi stvari z ustreznimi politikami tudi konkretno na terenu. In še drugo vprašanje. Sprejeli smo dokument, v katerem je zapisano, kako lahko tici spremenijo svoje proizvodne sisteme za to, da stremijo za večjo energetsko učinkovitostjo in torej recimo gospodarstvo, nizkooglično gospodarstvo, kaj ne počenijo drugi sektori. Rekli ste, da IKT so tudi neke vrste, eh, torej vzvod za druge sek sektorje. Včeraj smo eh, glasovali ali za obvezujoče cilje, torej zahtevamo od komisije naj določi obvezujoče eh, cilje za to, da eh, bomo uvajali na vsa področja te, eh, te ICE-je. In torej ponavadi v besedah smo vedno zelo ambiciozni, ampak ko je treba potem delovati, se potegnemo nazaj. Mi smo rekli, da si želimo imeti obvezujoče cilje, druga vprašanja pa bom nekdaj drugeč postavila tudi predstavnika komisije. Gospod Pipet. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Zunächst mal eine Bemerkung zum Kommissionsvertreter. Hvala lepa. Nekaj k gospodu Deviju iz eh, komisije. Če vas poslušam, me je za še malce skrbeti. Pri vas eh, vlada prepričanje, da je mogoče tehnologijo predpisati, kot ko centralno iz Bruslja. Ne vidim eh, neke povezave z državami, z regijami in tako naprej. Omenjali ste tudi evropsko strukturno politiko. Imamo raziskovalno politiko in eh, tukaj tudi MSP deloma sodeluje, ampak eh, nimamo impulzov v regiji, tako da bi mala podjetja lahko dolevala v raziskovalnem procesu. To je mogoče eh, samo z usklajevanjem z strukturno politiko. In tukaj imamo veliko evropsko nalogo, to je naša naloga, in sicer da premagamo predalčkanje in predalčkasto razmišljanje eh, držav članic in nacionalnih eh, politik, eh, tako da spravljamo strukturno politiko v regije, kjer pripravljajo razpise za določene programe in potem se lahko prijavijo mala srednja podjetja. To odlično deluje v Nemčiji, v mnogih regijah, tudi na Franciji. Ti natečaji zelo dobro delujejo, natečaji v okviru cilja 2. Napačno je odrejati vse iz Brusle, lahko te zadeve uveljavljate v nekaj žlahnih regijah, kot je e, Silicon Valley ali pa kaj podobnega. To za začetek. Kar mi je manjkalo je zauzemanje za tradicionalno industrijo. A kdo razmišlja o tem, kakšno je razmerje med novimi delovnimi mesti v odnosu eh, do tistih delovnih mest, ki jih zdaj odpravljamo z eh, razno raznimi ukrepi, z uporabo obnoljivih virov energije, izgradnje mrež, koliko stane vse to, koliko bo stala ta bančna dajatev, ki jo moramo preračunati na klimatske cilje. In tako naprej in tako naprej. E, tudi od gospoda Piške sem e, pričakoval kaj več e, od govorov na to temo, lahko odvajate tudi v Nemščini, saj imamo odlično tolmačenje v tej hiši. E, tukaj gre za področje, kjer imamo veliko malih srednjih podjetij in energetski stroški predstavljajo veliko težavo. Gospa Tikao, prosim, razmišljate o tem, da je, morate govoriti eno minuto. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Posem na kratko imam štiri točke, ki bi jih rada omenila tukaj najprej. evropska industrija ne bo imela prihodnosti brez sindikatov. In dobro bi bilo, če bi tukaj bili prisotni predstavniki delavcev. Drugič. Za raziskave, razvoj, inovacije je treba spremeniti obstoječi okvir, da bodo lažje sodelovali MSP-ji. Mislim, da je eden izmed razlogov za gospodarsko krizo, Eh, tudi eh, politika odseljevanja industrije. Eh, to je tudi privedlo do brezposelnosti. 20 odstotkov mladih je brezposelnih in zaradi tega potrebujemo vzdržno, ambiciozno politiko za industrijo. To je pomembno tudi za okolje in tudi za večjo zaposlenost. In prvič bo na Evropskem svetu 26. marca oziroma so uh, evropski voditelji uh, sklenili, da želijo izboljšati energetsko učinkovitost za 20 eh, odstotkov do leta 2020. Se pravi, prvič imamo neko številko in kako bo to vplivalo na evropsko industrijsko politiko. Hvala. Hvala lepa, kolega Mezaros. Hvala lepa. Kratko vprašanje. Omenjen prostor, oziroma malo smo govorili o jedrskih raziskavah in jedrske industrije, zato me zanima in sprašujem predvsem eh, profesora Krina, kako gledate na eh, to panogo in kaj lahko pričakujemo na tem področju v prihodnosti, predvsem bi bilo zanimivo vedeti, kakšna bo vloga novih raziskovalnih rezultatov na tem področju, sploh ko gre za fuzijske reaktorje in njihovo prihodnost. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Balčitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų taip pat noriu padėkoti už pateiktą informaciją, iš kurios. Hvala lepa, eh, predsednik. Hvala lepa za informacije, ki smo jih eh, dobili. Tudi od panelistov se je bilo zelo zanimivo in zelo koristno za nas. Vendar se, si moramo priznati, da kljub velikim naporom in eh, veliko investicij ni veliko raziskovalnega potencijala v Evropi. Tako da potrebujemo novo piramido znanja in več eh, drugih eh, spodbud, kot smo slišali tudi danes. Naš osnovni cilj je povečati konkurenčnost eh, Evrope, kar pomeni, da moramo zagotoviti, da ne bo prihajalo do razlik med razvojem posameznih regij predvsem tukaj mislim na nove države članice, kajti njihov raziskovalni potencial eh, se šele zdaj začenja kazati in ga doslej nismo dobro izkoristili. Mar si kaj bi lahko uporabili kot razlago za trenutno situacijo, vendar pa je potrebno na vsak način odpraviti te razlike. Na ta način bomo v prihodnje usmerili pozornost na pomembne zadeve, kaj komisija meni tudi o raziskovanju potencijalno novih držav članic. Hvala lepa, gospa Krostet. Merci. Eh, hvala lepa. Govorili smo o šibkosti Evropske unije na področju industrijske politike in tu smo omenjali transfer tehnologije, trženja. Kitajska je posod, eh, posegla je v Afriko, ker je Evropska unija preveč pozabila na Afriko in Kitajska eh, investira v Evropi, kupuje velike družbe, velike industrije. Pred kratkim smo slišali, da je eh, Volvo v kitajskih rokah in primere imamo skoraj da posod v vseh evropskih državah. Potem pa imamo tu problem prenosa tehnologije, ko kupijo eh, ta podjetja, eh, seveda pričakujejo prenos tehnologije, kaj se bo zgodilo, eh, ko bo Kitajska postala prav tako učinkovita kot naše velike industrije. In eh, prosim, da govorite nekaj tudi o evropskem patentu. Ali je treba okrepiti to vprašanje evropskega patenta? Govorili smo tudi o poenostavljanju dosjejev za eh, MSP-je, zato da pač la, dobijo lažji dostop do eh, patentov in podobno. Če želimo izboljšati trženje, je treba tudi poskrbeti za ustrezne investicije, ustvariti nova finančna pravila, potrebna so partnerstva med zasebno in javno roko in govorili smo o e, Evropski e, investicijski banki, e, ki mora tudi pač poskrbeti za naše MSP-je. Prosim, da spregovorite o tem, kar me tudi skrbi, je industrijska špionaža, ki jo izvajajo določene države, naprimer Kitajska. Nočem, da bi mi zašli v zagato zaradi tega, ker želi Kitajska konkurirati našim velikim industrijam. Hvala. Eh, hvala lepa predsedujoči, hvala lepa tudi predavateljem. Veliko smo razpravljali o inovaciji, vendar eh, mislim, da je to prav v ospredju prihodnosti. Vendar kdo bo odločal o inovacijah? Kdo bo izbiral inovacije? Slišal sem predstavnika komisije, ki je govoril o biotehnologiji, o nanotehnologiji. Ta naša družba, evropska družba razpravlja o tem. Ne želi biotehnologije preživelih. In uh, zahtevajo eh, tudi eh, ustrezno reformo Evropske eh, agencije za varno hrano. Za, torej, za koga se opravljajo raziskave na področju biotehnologije? Kdo to zahteva? Kdo hoče tega? Kaj ti Evropa dan danes ne zastavlja tega vprašanja na pravilen način? Drugo vprašanje. Dobro, industrija zahteva evropska finančna sredstva za raziskave, za inovacije. Vendar, kakšna je vloga Evrope pri usmerjanju raziskav? E, industrija je bila zelo proti riču in. E, danes govorimo o elektronskem eh, avtomobilu, govorimo o. Eh, tem, eh, kaj se zahteva, manjša porablja energije. Naprimer, vi ste govorili o kloru. Katere so pa inovacije, da se zmanjša poraba klora? Mi potrebujemo neko usklajenost v Evropi in ne smemo samo govoriti o uh, varčevanju z energijo. Uh, ne smemo samo govoriti naprimer o novih stavbah, pozabiti na stare stavbe. Torej, mi potrebujemo neko koherentnost, usklajenost tega področja v Evropi. Hvala. Oui, eh eh, Naslednji, eh, gospod Ena, torej, katera prihodnost za evropsko industrijo Eh, je bil naslov. Nisem razumel, da se bomo pogovarjali samo o inovacijah. Če govorimo o tem, sem eh, za inovacije in za raziskave. In sedaj pa lahko začnem kritizirati. Mi potrebujemo ustrezne okoljske, davčne eh, in podobne pogoje za to, da bi imeli evropsko politiko, ni neke evropske industrijske politike, to je bilo že povedano. Trg odloča na začetku svetovne krize, eh, so nam rekli, treba je poskrbeti za to, da bo eh, trg eh, obvladal to. Potem, ko se je kriza počasi oddaljila, so rekli, no, saj je trg kar lepo obvladal te stvari. Dejstvo pa je, da eh, se moramo vprašati, zakaj je trg eden izmed eh, glavnih odgovornih, zakaj je eh, Lizbonska strategija pravzaprav kot neko sveto pismo in pomislimo na Ariane, na TGV, pomislimo na Airbus in podobno. Tu so inovacije, eh, vendar je problem eh, pri tem, da uh, uh, oni Eh, izvažajo svojo proizvodnjo drugam, zato da bi eh, zaslužili več in več eh, denarja. Dejstvo je, da evropska podjetja izvaja, gradijo svoja podjetja na kitajskem. To so evropejci, ki investirajo tam. In dejstvo je, da ne smemo dovoliti, da bi nekdo ustvarjal bogatstva na račun evropejcev. Pomislimo, celo vrsto uh, podjetij, uh, ki mislijo samo na se. Hvala. Kolegin Ek. Hvala lepa, kolegica Ek. Hvala lepa, predsednik. Se opravičujem, ker sem prišla nekoliko pozno na to razpravo. Delam pa na EU 2020. In to je moj razvojni načrt za Evropsko unijo za naslednjih deset let. To bo pomemben dokument, ko bo pripravljen in če bo ustrezno zastavljen. bo tudi prispeval k dobremu razvoju. En osnovnih izzivov in velikih eh, projektov je bil program SED, eh, kjer smo govorili o tehnološkem načrtu Evropske unije in tukaj vidimo, da nam manjka 40 milijard evrov za to, da bi ta načrt izvedli. Zanimajo me vaše reakcije. Seveda nimamo danes dovolj časa za vse to, vendar bomo o tem razpravljali tudi v naslednjih tednih. Je. In zelo dobro bi bilo dobiti eh, kak dokument, eh, kjer boste zapisali vaše osnovne teme in to poslali našemu odboru ali pa nam, ki predstavljajo politične skupine v tem odboru. Gre za celo vrsto zelo pomenih vprašanj. Želim si tudi podporo pri zmanjšanju birokracije na področju raziskav. To smo že slišali med španskim predsedstvom, ki je organiziralo vis okroglo mizo na visoki ravni. Vse skupaj treba ponovno povezati z sedmim okvirnim programom. Zelo pomembno pa je videti videti, če to podpirate tudi javno in sodelujete v javni razpravi o teh eh, tema. Če bomo naleteli na zid mavka z vaše strani, nam to ne bo pomagalo pri sprejemanju političnih odločitev. To je osnovno vprašanje glede eh, SETA in eh, vašo podporo EU 2020. Kolega Udi. Merci, monsieur le président kolega Uni. Kontekst. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Poznali smo kontekst. Eh, in eh, sedaj ne smemo ponovno uh, izumiti toplo vodo. Mi imamo pač eh, Kitajsko, imamo ultraliberalno eh, ZDA, imamo pač nek konsens eh, na, na naši zemlji in mi moramo sedaj razmisliti, kaj moramo storiti mi. Mi moramo poenostaviti življenje in delo naših podjetnikov. Mene zanima, kakšno je vaše mnenje glede monetarnega dumpinga? In drugič, eh, imamo torej jasne cilje glede okolja, vendar v Kopenhagnu smo videli, da eh, to drugi zavračajo. Kako bo to vplivalo na naš notranji trg? Ali bomo eh, omogočili prost dostop do našega trga ali pa bomo imeli mehanizem, ki bo predvideval zaščito notranjega trga pred tem, kar se da, eh, dogaja drugot, eh, kjer ne spoštujejo naših okoljskih standardov. Hvala lepa. Zdaj pa bi dal besedo še enkrat gostom, mogoče po obratnem vrstnem eh, redu. Najprej predstavnikov komisije, gospodu Durvijo. Hvala lepa. Ne bi rad dal vtisa, da se vse dogaja v Bruslju. Tehnologija se ne ustvarja v Bruslju. Brusel igra vlogo, vendar tu se ne dogaja vse. Tehnologija je eh, vloga podjetij. Regija je odličen okvir za razvoj inovacijskih strategij in za razvoj partnerstv med univerzami, podjetji, raziskovalnimi centri. Torej, tukaj se strinjam z vami. Regije so pomembne. Na evropski ravni smo morda pristojni za velike usmeritve, za uh, določena pravila, ki naj bi vplivala na prihodnost. Eh, smo pristojni za evropske podpore, razpise in podobno. Seveda obstaja neka evropska razsežnost, vendar treba je seveda predvsem videti regije. Biotehnologija, nanotehnologija. No, to je zelo široka razprava danes. Eh, včasih je razprava med znanstveno, srednjo in družbo pomankljiva. Zakaj bi kar tako zavrgli biotehnologijo? Pri nanotehnologiji eh, imamo zelo koristne uporabe, naprimer v medicini. Potrebujemo bolj poglobljen pristop do tega vprašanja in potrebna eh, je razprava med znanstveniki in družbo. Znanstveniki podjetniki naj bi predstavili svoja mnenja družbi. Potrebna je torej demokratična razprava. Patent skupnosti. Patent skupnosti bi bil zelo pomemben za MSP-je in za podjetja nasplošno, za raziskovalce politično smo se pred kratkim dogovorili glede tega, smo na dobri poti, vendar to zahteva veliko časa. Leta 1995 sem tudi eh, vodil neko delovno skupino, ki se je ukvarjala s patenti in če bi jutri torej dobili eh, patent skupnosti, potem bo to tudi v lasti eh, držav članic regij in to bo podpiralo MSP-je. Partnerstva, javno-zasebna partnerstva, ta so zelo pomembna. Zlasti v težavnih situacijah treba je eh, vzeti Eh, javno-zasebna partnerstva kot podlago za razvoj, poenostavljanje. Ja, povedal sem, da je to res potrebno, to lahko samo še ponovim. Protekcionizem, trg. Ne bi rad odpiral razprave o tej tematiki. Kriza pa je tudi pokazala, da protekcionizem morda ni pravi odziv v krizi in mislim, da je to sedaj najbolj razvidno. Hvala. Hvala pa kolega Priške, kot naslednji dve točki bi omenil, gre za investicije v industrijsko lokacije Evrope. Investirali smo v kemijsko industrijo v Evropi, tukaj nameravamo tudi naprej investirati, kaj ti okvirni pogoji, ki so potrebni za investicije, so dobre, infrastruktura je v redu, seveda jo mogoče še izboljšati. Imamo mrežo malih srednjih podjetij, imamo kvalificirano delovno silo, imamo velik trg. Seveda, bi lahko marsikaj še izboljšali, naprimer dostop eh, do cenovno ugodne energije, globalna eh, razprava o okoljski tematiki. Predvsem pa sem se zrotočal danes na temo inovacij, saj mi v to verjamemo in tudi vemo, da lahko samo inovacije pomenijo vzdržni razvoj za kemijsko industrijo. Imam, prihajam iz podjetja, ki ima 140-letno tradicijo in še vedno inoviramo, kot smo tudi prej, ker se nam zdi, da je to nujno potrebno s podjetniškega vidika. Tudi družbeno gledano se mi zdi pa to potrebno, kajti družbeni, socialni izzivi, ne glede na to, ali gre za podnebne spremembe, energijo, oskrbo za hrano, rast svetovnega prebivalstva, staranje prebivalstva, sploh tukaj v evropskih državah. Vseh teh eh, težav se lahko lotimo samo z inovacijami, če želimo ohraniti eh, življenski standard in ohraniti eh, tudi socialni sistem. In tukaj igra pomeno vlogo tudi spremljivost tehnologije. Po mojem mnenju potrebujemo družbeno razpravo na to temo, kateri lahko prispevajo univerze in raziskovanje instituti, mi kot industrija, predvsem pa tudi vi kot politiki. Če dejansko želimo biti konkurenčni v odnosu z drugimi regijami in eh, drugimi deli sveta, omenili ste Kitajsko kot dober primer za to. Hvala lepa, kolega Besej. Tudi sam nekaj o investicijah v industrijo v Evropi. To se mi zdi zelo pomembno. MSP, o katerih tukaj veliko govorimo, so tukaj zelo aktivne. Pogledati se moramo tudi svetovni trg in eh, tukaj se morajo male in srednje podjetja še posebej orientirati, da lahko prodajajo svoje proizvode. In tukaj prihaja do genialnih eh, zamisli. Če evropska industrija veliko izvaža, Eh, je to zato, ker eh, proizvaja vnaprej in 50 eh, odstotkov zadeve izvaža, drugače sploh ne morejo proizvajati in tržiti svojega proizvoda. To so okvirni pogoji, zato moramo paziti na to, da boste pri postavljanju okvirnih pogojev pazili na to, da bomo imeli poštene pogoje na svetovni ravni, kajti drugače eh, igra ne bo poštena. Kaj ti drugače bomo pri skoku višino eh, skakali iz minus enega metra, čez enako visoko prečko, da bi dosegli isti rezultat. Eh, če smo samo malo boljši, potem to ne bo zadoščalo. Eh, pri Eh, prihodnej strategiji, smo zelo pasili na to, to prosojnico sem prinesel seboj, da bi vam to ponazoril, potrebujemo namreč, eh, kar je cilj tudi tradicionalne industrije, kot je povedal tudi med predgovornik. Razvijati se moramo naprej kot, tudi kot tradicionalna industrija in vlagati v visoko vrednost, to se pravi investirati v uh, proizvode visoke vrednosti in zato potrebujemo inovacije. In eh, tukaj bi se navezano vprašanje, ki ga postavi gospod Beautiful prej, tukaj gre tudi za to, da z manj sredstvi dosežemo boljši rezultat. In eh, na tem delajo vsi. Se ni tako, da eh, bi industrija spala spanje pravičnega in se ne bi intenzivno s tem ukvarjala, to počne in treba je tudi dolgoročno zagotoviti resurse, vire in eh, zato potrebujemo tudi eh, vse evropsko eh, strategijo za prihodnost, če bomo želeli delovati na enakopravni vojem s prostankom sveta. Že nekaj v pripravah na današnjo razpravo sem si zadeve pogledal. Tema industrije ni povezana samo z inovacijami. Če se pogledamo, koliko deležnikov je tukaj udeleženih in mora sodelovati za to, da gre do zadeve v pozitivne smeri in da bodo inovacije pozitivne, k temu je, upošteva, k temu je treba prišteti tudi finančne instrumente, tudi ostrezne pogoje na trgu. Ja, tudi zakonodajni okvir. Gre torej za zelo eh, široko paleto in tukaj imate tudi vlogo eh, vi, politike. Tudi sami pa bi želeli biti pri tem odreženi. Hvala lepa. lepa. Gospod Mas. Eh, Hvala lepa, gospe in gospodje. Gospe in gospodje, naj povem, da konkurenčnost spodbudimo z inovacijami. <clears throat> Inovacije nas dela konkurenčne in inovacije v moji panogi in to ni najmanjša industrijska panoga v Evropi. Torej, to konkurenčnost dosežemo, če večjo pozornost posvetimo pogajanju, ampak na podlagi uspešnosti, učinkovitosti neke stavbe. Če moram eh, oskrbeti samo neko svetilo, bom potem poskrbel samo za to. Če pa mi rečejo, da v pisanji potrebujemo več svetlobe, bomo začeli razmišljati, kako to doseči. In torej vidik uspešnosti ali učinkovitosti je ključnega pomena. Torej s temi naložbami, ki se opravljajo v Evropi, lahko stopimo korak dalje. In zdaj naj se navežem na to, kar je povedala gospa Grostet, torej patenti. Uh, V trenutku, ko imamo pogodbe, ki temeljijo na uspešnosti, lahko inoviramo in lahko torej tudi ustvarjamo nove patente. Če pa moram samo dobaviti to, kar od mene zahtevajo, potem nimamo zanimanja za <clears throat> ustvarjanje novih patentov. In s tem odgovarjam tudi na, na vprašanje gospoda Žadoja, za koga ustvarjamo inovacije, za koga proizvajamo. Družba mora imeti od tega koristo. In to sem povedal v svojem prvem prispevku prispevku. Mi eh, v gradbeništvu eh, poskrbimo za opremo evropske zgradbe. Vi morate pa postavljati vprašanja, kako želite, da vas oskrmujemo. Dajte določiti določene pogoje za naše gradbeništvo in mi se bomo na to odzvali. Dal sem primer energetike, zdravstva in eh, tudi uh, staranja prebivalstva. In da uh, se. Um, posvetim zadnji točki. Eh, naj odgovorim na vprašanje gospe Tikav, ki je govorila o vlogi sindikatov. Sindikati v Evropi in v gradbeni industriji odigravajo zelo pomembno vlogo, predvsem kar zadeva posvetovanje za izboljša, izboljševanje delovnih mest, za zagotavljanje uh, neke obnove, tudi kar zadeva usposabljanje in tudi kar zadeva uh, vidike, ki so povezani s starejšimi delavci. Mi smo velika panoga, mi smo odgovorni za 15 tisoč delavcev v Evropi in moramo torej zagotoviti tudi starejšim ljudem, da lahko še vedno delajo ob uh, ustreznih delovnih pogojih v naši panogi. In torej sindikati prek pogajanj opravljajo zelo pomembno ulogo. Hvala. Da smo v pitanju kot zadnji gospod Green. Hvala, predsednik. Naj se odzovem na nekaj pripomb, ki so jih dali gospa Toja kot prva, kar zadeva našo konkurenčnost in ali je to a, nepov, nepovraten pojav in kaj lahko spremenimo, zato da izboljšamo razmere mislim, da glede na sektor IKT je zapletenost, ki smo ji priča, s katero se soočamo, terja od nas eh, večplastni pristop eh, in eh, globoke zavezništva in podporne strukture. Če pogledamo Združene države, vidimo, da imamo pomembne, pomembne enote kot Sandy Elaps, kot Okrič, ki jih podpirajo mm, država in ki v bistvu uh, oblikujejo dizajne in prototipe na uh, celinski ravni, na ameriški ravni. Moramo v Evropi razviti podobne zmogljivosti, kjer MSP, MSP-ji, uh, eh, univerze, industrija, raziskovalni zavodi lahko pospešijo svojo ulogo s tem, da dajo na trge inovativne proizvode. Mislim, da je to ključna zahteva za našo prihodnost tudi moramo najti neko, neke ustrezne podporne mehanizme za to, da pospešimo eh, prenos eh, inovacij in tehnologije. Bil sem v Los Angelesu pred dvema tednoma in, si, eh, in iskal neko novo pobudo, recimo na področju zelenih industrij, recimo na področju električnih vozil, elektrike, proizvodne elektrike in pri tem seveda morajo sodelovati tako gradništvo kot tudi aeronautika, sodelovanje z mesti. To ustvarja določenje določene vzvode, recimo tudi kar zadeva naprimer komunalo pri proizvodni elektrike oziroma potem eh, ustvarjanje novih eh, eh, tudi akumulatorjev za, za vozila, kar odpira potem celo vrsto novih možnosti če bomo uspeli stvari urediti na tem področju, bomo lahko konkurirali tudi uh, na svetovni ravni. In naj podam še osebno misel, naj se navežem na besede gospoda Piperja in uh, gos na besede gospoda De Devrija. In eh, naj povem, bil sem zadovoljen, da sem slišal, da je bilo povedano, da so pomembne regije, da lahko veliko postorimo za to, da podpremo regije. Rečeno je bilo, da želite sodelovati tesneje z DG za raziskave in z DG regijo, to je povedal predstavnik komisije. <clears throat> In torej ta dva direktorata obstajata že dolgo časa in eh, seveda, če ne bi nameravali sodelovati eh, tesneje, potem eh, sploh ne bi prišli nikamor oziroma v resnici bi že morali tesno sodelovati z njimi, z ozirom na regije in na uprave naj povem, da obstaja konzorci eh, evropskih podjetij, najboljših podjetij, najboljših univerz, najboljših raziskovalnih eh, ustanov kot VTT in tako dalje so eh, torej, na podlagi tega konzorcija oblikovali nek predlog in to posredovali potem tudi direktorju IIT-ja in dobili nazaj odgovor, da včasih celo regije in lokalne lokalne enote predstavljajo neko oviro pri razvoju inovacij. In eh, dejansko mislim, da je to je temeljna politična napaka eh, strani tudi EIT-ja eh, in tudi strani DG direktorat, direktorata za izobraževanje. Če ne bomo tega razumeli, ne bomo sposobni konkurirati. Vsi moramo delati skupaj boljše v prihodnje. Hvala. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vsem gostom, tudi komisiji, ki je tudi gost danes, ampak je večkrat naš gost. Hvala lepa za zelo zanimivo razpravo. Zahvaljujem se tudi kolegicam in kolikom. Četrtek je. Zadeve je težko voditi zaradi tega, ker, vedno z, ker je tukaj vedno manj kolegov, ampak v tej razpravi je sodelovalo zelo veliko kolegic in kolegov in eh, razprava se s tem tudi ne bo končala ker bo resnično se zahtevala kaj več in eh, tukaj bomo imeli tudi politične spore, kar je tudi eh, prav in eh, smiselno. Pomembno je, da delamo na tem, da razvijamo zadevo naprej in nekateri kolegi so omenili, da je to tudi v povezavi z strategijo EU 2020 in to bo tudi osrednji element v tej strategiji EU 2020 in to, da se, nedoko, da se nismo dolgočasili, kaže, da smo tako dolgo z vami razpravljali. Torej, še enkrat najlepša hvala za vse vaše prispevke. Ladies and gentlemen, yeah. Ja, wenn Sie einverstanden sind. Gospe in gospodje, če se strinjate. Okay. Ladies and gentlemen. Prav, gospod in gospodje, dragi kolegi, začeli bomo z zadnjo točko dnevnega reda. No, to je predstavljalo nekaj težav, zato smo podarovali nekaj časa. Pokazal se je razvoj, o katerem moramo govoriti. E, danes smo želeli po tej javni razpravi govoriti tudi o EU 2020, skoordinatorji smo se dogovorili. Me slišite, mm, če je preglasno v dvorani, neham govoriti, ker lahko koga motim. No, dogovorili smo se, da bomo danes vodili prvo razpravo o EU 2020 in da bomo potem iz tega razvili resolucijo, vse poskušali. Sej, smo doslej razpravljali o tem, da bi eh, konferenca predsednikov odborov eh, na osnovi te razprave pripravila resolucijo za parlament. Zdaj sem slišal, da je velika politična skupina, socialistična politična skupina, eh, napisala dopis predsedniku parlamenta in ga zaprosila, da spremeni ta postopek. Ne želi si, da bi ta postopek tekel preko odborov. Zdaj pa ne vemo, kako se bodo zadeve stekle lahko se zgodi, da bo ta dopis pripeljal do tega, da bo konferenca predsednikov postopek oblikovala tako, da zadeve ne bodo več tekle preko odborov. In potem nima smisla, da imamo tukaj razpravo in resolucijo, ki bo potem brezpredmetna. Edina težava, ki nam ostaja, je, da se lahko zgodi, da bo še vedno ostal stari postopek z predsedniki odborov. E, to se mi ne zdi tako, ampak e, v tem primeru meni še nekaj časa, tako da je po trenutnem stanju razprava in resolucija brezpredmetna. Kar pomeni, da moramo e, počakati na to, da ugotovimo, kako bo postopek urejen v parlamentu in glede na to, kako bo postopek izgledal, trenutno je konferenca predsednikov, zato pri stojna. Eh, imamo toliko konferenc že, da jih že mešam. Moj predlog sedaj bi bil, da sploh nimamo več razprave, ampak počakamo. Eh, Kako se bo odločila konferenca predsednikov? In potem ponovno sledimo naše postopke. In če bomo prišli do eh, bomo morali priti do hitre rešitve, bomo to naredili potem v sodelovanju s koordinatorji. Upam, da nam zaupate, da nam bomo to dobro opravili. Kolega Biti Kofer izredno bi povdaril, da je vaš predlog najpametnejši in če bi s tem izgubili nekaj časa, kar ne pričakujemo, bi lahko sekretarjat pripravil besedilo brez, da to vključuje eh, člane odbora. Kolega Kofer je dejal, da je kolega Rojl podal eh, resnično pameten predlog, to želim v zapisniku ne, hecam se, kolega vdi, ste želeli kaj povedati, ne, gospa, uskok. Mislim, da je to dober predlog kajti obstaja sklep konference predsednikov, da ne bi obravnavali z resolucijo, da ne bi obravnavali resolucije EU 2020 v odborih. Prišlo je bo 15. aprila do nadaljne seje in torej mislim, da je pametno, da sklenemo, da danes ne razvijemo te razprave predsednikov. Lahko to naredimo? Se vsi strinjate? Potem imate. To neverjetno srečo, da bomo zaključili sedjo. Z največjim veseljem bi s vami razpravljal še naslednjo uro. Ampak zaenkrat bo to vse za danes. Najlepša hvala vsem.